So, colleagues, if everyone can take their seats now. Kolegi in kolegice, prosim, da se posedete. Najlepša hvala. So, okay, colleagues, good morning. This is a job. Torej, dobro jutro vsem. Gre za skupno zasedanje odbora za razvoj in odbora za zunanje zadeve. Dve točki imamo na dnevnem redu najprej sprejetje dnevnega reda, tako da domnevam, da lahko dnevni red spremejo, ker ni bilo pripomp in pa najave predsedujoče, teh najav danes ni. Zdaj pa gremo na vsebinske točke današnjega srečanja. Gre za predstavitev novega načrta humanitarnega odziva za Irak. Gre za izredno pomembno srečanje in v imenu našega odbora naj vas lepo pozdravim na tem dogodku, ki poteka v soorganizaciji Evropske unije in Združenih narodov. Gre pa, kot je rečeno, za skupni sestanek dveh naših odborov. Spoštovani gostje, dragi poslanci in poslanke, današnji dogodek poteka v zelo primernem trenutku obsežna človekoljubna kriza v Iraku je pregnala več kot 3 milijone ljudi iz domov, 8,2 milijona ljudi pa potrebuje humanitarno pomoč. To so neverjetne številke. E, neverjetno pa je tudi trpljenje teh ljudi. Nasilje ovira dostop do tistih, ki potrebujejo pomoč in zaradi zaostrenega konflikta, ki je še hujši zaradi delovanja ISIL-a, eh, so zlasti renljive skupine otroci in ženske res, resno ogroženi. Otroci in begunci nimajo dostopa do izobraževanja, tvegajo nasilje, traumatizacijo. Včeraj, kot veste, je v okviru dnevov razvoja potekal dogodek, kjer sem slišala, da so razseljene osebe običajno v povprečju razseljene 17 let. To je več kot straja izobraževanje, to je celotna mladost, tako da je izobraževanje zelo pomembno vprašanje. Več moramo narediti v Iraku, da se bomo odzvali na človekoljubne potrebe in za to generacijo se moramo osredotočiti na izobraževanje. Zdaj pa mi je v veliko čast, da lahko pozdravim gospod Kjungwa Kang, asistentko generalnega sekretarja za humanitarne zadeve in koordinatorko urada Oča in pa gospoda Kristosa Stilijanidesa, komisarja za humanitarno pomoč in upravljanje kriz. Gospa Klang, eh, hvala, da ste tu. Veliko čas nam je, da vas lahko spremljamo opravljate pomembno delo v uradu, ki usklajuje humanitarno pomoč, vključno s financiranjem. Zelo nas zanima, kaj nam imate povedati. In pa tudi vi, komisar Silenides, veseli smo, da ste zopet z nami. Naš odbor je pozdravil financiranje pomoči za Irak in Sirijo. Parlament poziva mednarodno skupnost naj okrepi humanitarno pomoč tistim, ki jih je prizadela kriza v Iraku na svetu je dovolj denarja, da lahko zagotovimo, da bodo potrebna sredstva na voljo. Gospod Brok, želite še kaj dodati? Če dovolite. Mikrofon za govornika. Naša današnja razprava je izredno pomembna. Pogovarjal sem se s predsednikom Iraškega parlamenta in moram reči, da je kritično, da v tej državi zagotovimo stabilnost. Sam bom vodil delegacijo v Teheran, ki se bo tja odpravila jutri in prepričan sem, da moramo vse to obravnavati skupaj in s tem prispevati k večji stabilnosti. Če nam v državi, kot je Irak, ne bo uspelo ustvariti vključujočega vzdušja, eh, doseči, da bodo vsi deli družbe držali skupaj, potem mislim, da bomo imeli velike težave tudi v prihodnje. Sunitska manjšina nima občutka, da je enakopraven partner in brez tega bo nemogoče doseči verodostojnost v boju proti eh, ISIS-u. Zato me zelo veseli, da govorimo tudi o človekoljubnih in razvojnih vprašanjih v Iraku, vendar pa je predpogoj za to stabilnost, ki ima dobro gospodarsko in socialno podlago. To je ključno pri takih vprašanjih, zato sem zelo hvaležen, da je z nami tudi eh, asistentka generalnega sekretarja za humanitarne zadeve, ki nam bo pojasnila, kaj lahko naredimo skupaj. Dobro pa je seveda, da sem imel priložnost o tem govoriti tudi s predsednikom iraškega parlamenta in pa eh, veseli me, da je z nami tudi Anthony Lake, moj stari prijatelj. Hvala, da si prišel in dobro je, da imamo eh, zelo široko razpravo in da v njej sodeluje tudi Evropska unija. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo dali besedo našim današnjim gostom. Najprej gospa Kank. Izvolite. Thank you very much, madam. Najlepša hvala, predsedujoča. Predsedujoča, gospod Brok, komisar Stiljanides, vaša ekscelenca Al Džaburi in spoštovani gosti iz del iraške delegacije, gospe in gospodje. V imenu organ, organizacije Združenih narodov, gospoda Banki Muna in novega koordinatorja Stevena O'Briena ter vseh partnerjev, ki delujejo v Iraku, se vam iskreno zahvaljujem, da ste danes tu in da ste pokazali solidarnost z ljudmi v Iraku. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da gosti ta dogodek in Evropski komisiji ter evropejcem za vodilno vlogo v humanitarnem delovanju v Iraku in po svetu. Ekscelence, gospe in gospodje, v zadnjih 18 mesecih so ljudje v Iraku doživeli grozljivo tragedijo, ki se nadaljuje še danes. Pred letom je več 100 tisoč ljudi zapustilo domove zaradi naraščanja nasilja v Ambarju in v sosednjih regijah. Do danes se je to število podvojilo, ker ISIL nadzoruje več kot pol države. Več kot tri milijone ljudi je notranje razseljenih, veliko družin se je moralo večkrat preseliti, da so se lahko izognili nasilju, ki je eh, doseglo eh, številne regije v državi. Drugi ne vedo, kam bi se zatekli zaradi sektorskih ločnic, za katere niso nič krivi. Vsakdo od teh razseljenih ljudi je otrok, moški ali ženska, ki je mora zapustiti poznan dom in se podati v negotovo prihodnost. Več kot 237 tisoč ljudi je nedavno zapustilo Ramadi, ko je mesto padlo v roke Isila. Več kot 8 milijonov iračanov potrebuje humanitarno pomoč in zaščito. Vsi deli iraške družbe, jezidi, kristijani, šabaki, turkmeni, šiti, suniti in kurdi, vsi so prizadeti zaradi nasilja. Gospodarstvo stoji, kmetijske proizvodnje ni, bolnišnice in zdravstvena oskrba je uničena, na stotine šol se uporablja kot zatočišča ali za vojaške namene, celo na varnih območjih je brezposobnost narasla, narasli so stroške življenja, plače pa so padle. Ženske in deklice so bile ugrabljene, podvržene spolnemu nasilju eh, ali celo zasužnjene. Številni otroci so izgubili starše, drugi pa so morali ali zbežati ali pa se boriti za življenje. Razseljene družine najdejo zatočišče, kjer lahko v šolah, opuščenih zgradbah, ob cestah in čakajo na možnost, da preidejo na varnejša območja, nimajo dostopa do osnovnih storitev, do eh, hiš, čiste vode, zdravstvene oskrbe, izobraževanja. Gospe in gospodje, spričo te obupne situacije so Združen, organizacija Združenih narodov in njeni partneri eh, krepijo svoje programe v tej državi. Humanitarna operacija v Iraku je največja in najbolj kompleksna na svetu, nudi pomoč več kot dvem milijonom računov v vseh delih države vsak mesec. Hrana, ustekleničena voda in temeljne potrebščine se razdeljujejo ljudem ob cestah, na kontrolnih točkah, na milijone ljudi prejme mesečne pakete hrane, ki se delijo v taboriščih. Enako velja tudi za zdravila in zdravstveno oskrbo. Obstajajo tudi svetovalne službe za otroke in ženske, ki so doživeli psihološke travme. Vendar pa eh, je ta pomoč zaradi pomankanja financiranja ogrožanja. Brez eh, dodatne podpore bo 50 odstotkov teh programov verjetno eh, ustavljenih. Obstaja tveganje, da bo na milijone ljudi ostalo brez hrane in čiste vode ter osnovnih storitev. Zato Danes predstavljamo humanitarni načrt za Irak, ki temelji na posodobljeni strategiji, ki odraža poslabšanje situacije v zadnjih devetih mesecih. Načrt eh, terja 497 milijonov evrov, eh, zato da bi lahko nudili začeto 5,6 milijonom ljudem v Iraku eh, v preostanku letošnjega leta. Ljudje potrebujejo podporo za to, da bomo lahko še naprej milili njihovo stisko. Na televiziji in na računalnikih vidimo, kako se kriza razvija od prevzema Mosula do številnih družin na gori Sinjar do paca Ramadija v zadnjem času vendar pa ljudje v Iraku doživljajo to katastrofo vsak dan. Medtem, ko iščemo rešitev za ustavitev nasilja, moramo tem ljudem pomagati. Ljudje pomoč potrebujejo zdaj. Ta humanitarni načrt predstavlja konkreten načrt za prihodnost, kako se odzvati na potrebe eh, mošk, moških, žensk in otrok po ir, vsem Iraku. Ne smemo jih razočarati. Najlepša hvala. Thank you, thank you, Madam Kang. Najlepša hvala, gospa Kang. Gospod Selenides, imate besedo, izvolite. Draga Linda, dragi Elmar, vaša ekscelenca gospod Al-Džaburi, vaša ekscelenca minister Sindi, ekscelence gospe in gospodje. Najprej naj se zahvalim obema predsednikoma eh, odboru Evropskega parlamenta in obema odboroma, da gostita ta pomemben dogodek. Kolega, to sta kolega eh, gospod Brok in gospa McEwen, vedno znova dokazujeta svojo predanost, da bi pomagali Iračanom pri zoprstavljanju posledicam vojne. Eh, predana sta temu, da bi omogočili boljšo prihodnost naslednji generaciji Iračanom. Najlepša hvala tudi ekscelenci Salimu Abdullahu Al-Abžuriju, predsedniku iraškega parlamenta in tudi dr. Aliju Sindiju, ministru za načrtovanje, za današnjo prisotnost. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste danes prisotni. Dragi prijatelji, več kot leto dni po prvem valu razselitev v Iraku, v tej državi še vedno vlada grozovit konflikt. Konflikt, ki je sprožil eno najhujših človekoljubnih katastrof našega časa. Naj izkoristim to priložnost, da izrazim obsodbo Isila in njegovih metod v imenu Evropske unije. To kampanjo terorja moramo ustaviti. Kmalo bom tudi sam obiskal Bagdad in sicer z dvema namenoma. Želim osebno izraziti solidarnost Evropske unije z iraškim ljudstvom in tamkajšno vlado. Poleg tega jim želim zagotoviti, da je naša zaveza trdna in dolgoročna in pa drugič na lastne oči želim videti, kakšne so razmere na terenu, da bom lahko ocenil potrebe in ugotovil, kje so vrzeli sam bom tudi obiskal taborišča razseljenih oseb v Bagdadu. To so ljudje, ki so morali zapustiti svoje domove, svoje premoženje in prihajajo iz različnih mest, med drugim tudi Ramadija, odkuder je moralo oditi več kot 200 tisoč ljudi. Sam se jim bom torej pridružil in prisluhnil njihovim grozljivim izkušnjam prisluhnil bom njihovim skrbem in jim sporočil, da niso sami. Gospa Kank je že nakratko predstavila razsežnosti človekoljubne krize v Iraku. Več kot 8 milijonov ljudi nujno potrebuje pomoč. Skoraj polovica teh ljudi so otroci. Ta številka se je v enem letu povečala za 400 odstotkov, vendar pa najhujše še ni mimo, kajti konflikt se zaostruje. Skoraj 2 milijona dodatnih oseb bo po pričakovanjih razseljenih do konca letošnjega leta. Ta kriza je prizadela celotno državo in vsako skupnost. Čez nekaj trenutkov bomo videli video posnetek, kjer bomo videli dejanske obraze te tragedije. To so ljudje, ki so odvisni od naše pomoči. Odgovorni smo, da jim prisluhnemo, da prisluhnemo njihovim potrebam naša solidarnost mora ostati neomajna. Zelo me veseli, da je Evropska unija uresničila svojo moralno odgovornost. Od samega začetka krize je Evropska unija med največjimi donatorji človekoljubne pomoči smo na drugem mestu za Saudsko Arabijo, ki se tudi zahvaljujem za velikodušnost. Pa vendarle, naša kolektivna podpora se mora okrepiti, kajti realnost je grozljiva in sredstev za humanitarno pomoč v Iraku ni dovolj. Posledično se utegne zgoditi, da bo na milijone ljudi ostalo brez dostopa do vode, do hrane, do zatočišč, do zdravstvene oskrbe, kar pa so seveda temeljni elementi za preživetje. Dejansko gre za vprašanje življenja ali smrti. Poleg tega pa razmere v Iraku predstavljajo tudi resno varnostno grožno. povzročajo destabilizacijo celotne države in celotne regije. Gre za začaran krok nasilja in defragmentacije. Zagotavljanje sredstev za pomoč žrtvam krize v Iraku ni samo naša moralna obveza, gre tudi za nujnost z vidika varnosti. Zato mora biti prednostna naloga Evropske unije, iraških oblasti in mednarodne skupnosti, da to pomoč zagotovi. Naša pomoč pa mora temeljiti na temeljnih načeljih, doseči vse ranljive osebe in se uh, ravnati po potrebah, ne političnih vidikih. Poleg tega pa se ne smejo ozirati na versko pripadnost, pripadnost skupnostim ali eh, geografsko lokacijo. Dragi prijatelji, veselim se današnjih predstavitev in razprav. Še prej pa si skupaj oglejmo eh, video, ki ga je pripravila organizacija Združenih narodov o humanitarnem delu, ki poteka v Iraku. Hvala. ما إلى يعني كأنه ما يعني ما إلى أي شيء ما إلى أي دور ما إلى أي قيمة بال بالحياة. Ali ta človek nima več nobene vloge, eh, nobene vrednosti v tem življenju? Zakaj? Pod eh, grožnjo orožja so nas prisili, da smo zapustili svoj dom. Odšli smo, nihče nam ni pomagal. V regiji, kjer živimo, nas vsi sovražijo. نازحين في العراق مشكلة Razseljene osebe predstavljajo velik problem v Iraku. Nujno potrebujemo pomoč eh, mednarodnih organizacij in združenih narodov, tako da bi lahko zagotovili nujno pomoč, razdelili pomoč eh, in eh, zagotovili zatočišče za razseljene osebe. Muzika. since the beginning. Od pričetka te krize eh, smo odprli naša vrata eh, vsem ljudem, ki več nimajo strehe nad glavo. ne morejo eh, se sami soočiti s tem problemom in tega ne moremo storiti niti mi. Eh, to je mednarodni problem. Dejali so nam, da naj počakamo še en dan, en teden, ampak težko je. Vsak dan je težak. Imam otroke, eh, najmlajša sta dvojčka in težko je skrbeti za njo. To je trpljenje pomnoženo z 2000. Da bi ta mrzla kopel pripomogla k temu, da ne bi več čutila bolečine. Se je ta deklica to zaslužila? Thank you. camps. V, nek v nekaterih taboriščih v bližini Ebrila in eh, videli ste tudi eh, razmere v Libanonu, v Turčiji, posod vladajo nehumane razmere, ljudje, ki morajo tam živeti, se soočajo s številnimi težavami. Eh, In vse to kaže, da je potrebno ukrepati. Po eni strani je tu človekoljubna pomoč, po drugi strani pa je nujno potrebna politična rešitev, kajti sicer bomo zgolj zdravili simptome, ne pa bolezni. Zato me zelo zanima, kaj nam bo povedal predsednik iraškega parlamenta Salim Abdullah al-Žaburi nosi veliko odgovornost kot predsednik parlamenta in ima pomembno vlogo pri prihodnosti te države in pri zagotavljanju možnosti, da Irak doseže stabilnost. To pa je seveda tudi predpogoj za to, da bo naša pomoč učinkovita. Izvolite.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 الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي المحترم السيدة Gospod predsednik, dame in gospodje, dragi kolegi, zelo vesel sem, da sem lahko danes tukaj z vami eh, in sicer pri eh, predstavitvi eh, odjivnega načrta za Irak naj eh, se vam zahvalim v svojem imenu, v imenu svojega naroda in v imenu iraške vlade. Hvala lepa, da ste se zauzeli za to in hvala lepa za to vaše partnerstvo. Zahvaljujem se ekipi Združenih narodov eh, pod predsedstvom gospe Karandi, eh, ki si je močno prizadevala za vzpostavitev tega načrta. Zahvaljujem se tudi vsem organizacijam, ki eh, delajo v Iraku in ki eh, pomagajo lajšati trpljenje eh, žrtev terorizma in tudi prisiljencev. Iraška civilizacija je danes žrtev teroristov. Ljudje bežijo zaradi kampanje, teroristov, eh, ki vpliva na eh, narod kot celoto, na inštitucije tega naroda. Poleg tega pa ogroža tudi prihodnost iraškega naroda. Irak se v političnem pogledu sooča z bojem proti terorizmu, ampak ta terorizem ima vpliv tudi na mednarodno skupnost. Terorizem ne pozna meja in eh, ne dela izjem v eh, svojem programu. Mednarodne organizacije morajo torej sodelovati z nami, z eh, zagotoviti, morajo, da naredimo konec temu terorizmu in ne smejo dovoliti, da bi terorizem še naprej izvajal pritisk na naš narod in da nam bi usiljeval drugačen način življenja. Potrebno se je soočiti z terorizmom, to je namreč tudi eh, investicija v prihodnost našega naroda, naših eh, otrok. Eh, zagotoviti moramo dostojanstveno življenje na osnovi mednarodnih pravil. Mednarodne organizacije, se pri svojem delu opirajo predvsem na sredstva donatorjev. Zaradi tega bi se rad zahvalil vsem donatorjem za vsa prizadevanja, da bi eh, pomagali notranje razseljenim osebam. Zahvaljujem se še prav posebej za pomoč eh, ženskam, starejšim osebam in otrokom. Eh, tukaj gre za tiste skupine ljudi, katerih pravice so kršene. Eh, tudi eh, z eh, vidika kazanskega prava. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi jim olajšali trpljenje in da bi rešili življenje na stotine žensk, otrok in moških. Zagotoviti je potrebno zdravila, humanitarno pomoč, hrano, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za izobraževanje v tej izjemno zapleteni situaciji mednarodna skupnost eh, mora nadaljevati za svojo velikodušnostjo. Pozivam vas, da sodelujete v tem humanitarnem načrtu, eh, ki ga bomo pričeli izvajati danes. Humanitarna situacija se je poslabšala eh, po napadih na mesto Ramadi. Eh, danes se v Iraku eh, srečujemo z velikim izzivom in ta izziv presega eh, sposobnosti iraške vlade. Irak potrebuje pomoč drugih držav. Hvala lepa za vsa sredstva, ki ste jih zagotovili za zagotavljanje humanitarne pomoči. To, kar se dogaja v Iraku eh, pa se upada tudi z znižanjem cen eh, nafte in zaradi tega Irak eh, ni sposoben pomagati na tisoče razseljenim osebam. Irak se ne more sam soočiti z terorizmom in sicer s terorizmom, katerega nasilje je preseglo vse meje predstavljivega. Gre za kršitev vseh božjih in naravnih zakonov na milijone dolarjev uh, smo si morali izposoditi, da pomagamo uh, razseljenim osebam. Mednarodna skupina uh, nadzira situacijo uh, in življenje razseljenih oseb. Uh, Irak je pripravil načrt obnove uh, regij, uh, ki so uh, bile osvobojene. Poleg tega, skrbimo za to, da se bi lahko prebivalci ponovno vrnili v eh, ta mesta. 24 ur na dan eh, mednarodna organizacija dela in spremlja eh, situacijo notranje razseljenih oseb. Imamo pa tudi odbor za nujne zadeve, ki mu predseduje guverner in vsakodnevno spremljamo dogajanje na iraškem ozemlju. Poleg tega pa je tukaj še ministerski svet eh, in seveda svojo vlogo igra tudi iraški parlament. Situacija, s, katerem, s katero se srečujemo danes, je situacija, ki se vsakodnevno le še poslabšuje. Zaradi tega je trpljenje iraškega naroda izjemno veliko. Zato vas pozivam, eh, pozivam vse države donatorke, donatorice, da uh, zagotavljajo uh, pomoč, uh, da bodo zagotovile pomoč za ta načrt, uh, o katerem govorimo danes. Namreč terorizem uh, ne grozi le žrtvam, ampak uh, je terorizem grožnja, ki ne pozna meja in ki grozi vsem uh, družbam na svetu. V zaključek Naj se zahvalim za prizadevanja mednarodnih humanitarnih organizacij in še prav posebej nevladnih organizacij, ki odpirajo svoje urade v Iraku. Delajo v izjemno eh, težavnih okoliščinah in imajo dostop eh, do, oziroma so si uspele zagotoviti dostop do razseljenih oseb ki eh, živijo na izjemno odmaknjenih območjih. Tisočkrat hvala in hvala lepa za to, da ste prisluhnili mojim predlogom. Much, Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Antoniju Lejko, izvršnemu direktorju UNICEF-a. Najlepša hvala, gospod Brok. Hvala, gospod Al-Džaburi, uh, gospod Sindi, Dovolite mi. Mikrofon, prosim. Did anybody hear me? Yes. No. Nekdo sliši? Dobro. Dovolite mi, da začnem skromno dobro novico. Kot smo se mnogi izmed nas bali, Irak ni postal pozabljena kriza, medtem ko se je svet osredotočil na druge konflikte in nujne razmere po svetu. Pravzaprav se vsa, smo vsak dan priča Iraku, ki se pojavlja v časopisnih naslovnicah, v reportažah na televiziji in razpravah ter na socialnih medijih. Slaba novica pa je, da so časopisni naslovi, razprave in blogi večinoma osredotočeni na vojaške in politične konflikte, ne pa na človeško trpljenje, ki ga ti povzročajo. Pred skoraj letom dni je pozornost sveta pred televizijske zaslone prikoval eksodus na sto tisoče beguncev iz Mosula, grozljivo trpljenje jazidov in drugih manjšin, otroke in ženske, ki so jih prodali kot blago na tržnicah, poročila o spolnem nasilju v morju. Danes takšne pozornosti večinoma ni več, človeške potrebe pa naraščajo in grozodejstva se nadaljujejo. Zato moramo danes in v prihodnjih dneh sprožiti alarm in obvestiti svet o razsežnosti te krize, krize, ki se očitno še ne bo kmalo končala. Za začetek razmislimo o nekaterih številkah. Kot je povedal komisar Stiljanides, je več kot 8 milijonov ljudi v Iraku, polovica izmed njih je otrok, ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč. Za trenutek si zamislite, to je število ljudi, ki je petkrat večje od prebivalstva v bruselskem območju, bruselski metropolitanski regiji. Le v zadnjem mesecu je bilo 180 tisoč ljudi pregnanih iz Ramadija in kot da to še ni dovolj, si je pribežališče priiskalo še četrt milijona beguncev iz Sirije v iraških gostiteljskih skupnostih. Samo Kurdistan zdaj gosti približno milijon notranje razseljenih oseb in beguncev. To pa niso le suhoparne številke in statistike. Gre za ljudi. Ljudi, ki smo jih ki smo si jih lahko ogledali na videoposnetku, družine, ki so bile izruvane iz svojih domov, služb, življenj in skupnosti, moški in ženske, ki se borijo za preživetje in ki se borijo za to, da bi bili njihovi otroci varni in zdravi. To pa so otroci, ki bi se zdaj morali igrati in učiti. Ta kriza ne vpliva le na begunce in na notranje razseljene osebe. Prav tako do skrajnosti širi zmogljivosti in do, eh, gostoljubnost gostiteljskih skupnosti, vlad in humanitarnih agencij. Vsi ti akteri se trudijo, da bi bili v koraku s človeškimi potrebami, ki še naraščajo in dosegli tiste, ki to najbolj potrebujejo. Gre za nepredvidljivost izrednih razmer, humanitarna situacija se spreminja skoraj da iz dneva v dan, ogromno ljudi je na poti, se seli in zato jim je skoraj da nemogoče dostaviti pomoč. V zadnjem letu smo jasno videli, da je na obzorju še na stotine, na tisoče novih notranje razseljenih oseb, ko se boji nadaljujejo. Vendar pa bi nas v tudi v te, takšnih okoliščinah morali ohrabri, ohrabriti dosežki, ki smo jih kljub vsemu uspeli doseči. Humanitarni partnerji so podpirali vlado in skupaj dostavili hrano, vodo in osnovne higijenske potrebščine skoraj da dvema milijonoma ljudi, ki se selijo. 30 taborišč je bilo zgrajenih od julija lani in 13 dodatnih se še gradi. Pojavila so se poročila o otroški paralizi in zato so se začele kampanje cepljenja, ki so dosegle 5,3 milijona otrok. Zaradi kompleksne varnostne situacije in ogromne notranje razseljenosti je to kljub vsemu odličen rezultat. Približno 270 tisoč notranje razseljenih otrok, ki so najbolj nedolžne žrtve teh konfliktov, kljub vsemu ima dostop do določene oblike poučevanja vendar pa so ti težko pridobljeni rezultati ogroženi, ker naša zmogljivost dostavljanja pomoči preprosto ne zadostuje. 4,4 milijona ljudi. Dovolite mi, da ponovim. 4,4 milijona posameznikov potrebuje pomoč v obliki hrane. Več kot 3 milijone šoloobveznih otrok in najstnikov, 3 milijone, nima dostopa do kakovostne izobrazbe. 650 tisoč notranje razseljenih otrok je zamudilo skoraj da celo leto šolanja. Več kot 7 milijonov ljudi potrebuje dostop do vode, sanitarnih sistemov in zdravstvenih storitev. Bolezni, ki se pojavljajo zaradi pomankanih takšnih storitev, se že pričenjajo pojavljati v ranljivih skupnostih. Kolera, ošpice, vse te grožnje so resnične. Ne pozabimo niti na grozljiva dejanja krutosti in nasilja, s katerimi se soočajo iračani, posebej ženske in otroci, ki jim grozi fizična zloraba, suženstvo in spolno nasilje. Suženstvo. Izmed vsega naštetega do tega prihaja. To se dogaja. Otroke se uporablja kot samomorilne napadalce ali živi ščit. Vsakršno pomankanje in vsakršno grozodejstvo ni le napad na otrokovo sedanjost, temveč tudi na njihovo oziroma njegovo prihodnost. Kombinacija slabe prehrane, nezadostne zdravstvene oskrbe, pomankanje učenja in nasilja ogroža celotno generacijo mladih. Brez psihičnega, brez fizičnega zdravja, brez orodij, da si zamislijo prihodnost, brez želje, da oprostijo in se spravijo, kdo bo ponovno zgradil Irak potem, ko se bodo konflikti končali. Zaradi tolikšnih izzivov in zaradi tolikšnih potreb bi bilo preprosto obupati. Vendar pa se sam opominjam, da je razlika med 90 odstotki tega, kar počnemo in 80 odstotki tega, kar počnemo oziroma moramo početi, je razlika, ki vpliva na življenje in dobrobit na sto tisoče otrok in njihovih družin. In kot nam je povedala Lise Grande, brez dodatnih finančnih sredstev se bo več kot polovica humanitarnih operacij prekinila oziroma močno zmanjšala v prihodnih mesecih. Zato gre za nujen poziv. Kako nujen, v kolikšni meri? V govornoratu Dahuk so se zaloge hrane že bistveno zmanjšale, tam živi največ notranje razseljenih oseb in zdaj begunci v taboriščih prejmajo polovične obroke. Zdravstvene storitve voda in higijenske storitve se prav tako zmanjšujejo, kot tudi druge nujne storitve. In do tega prihaja v najnujnejšem času. Približujejo se najbolj vroči meseci leta, ki sabo prinaša tudi največjo grožnost, gro, grožnjo za izbruh bolezni vendar pa moramo biti tudi realistični. Globalne humanitarne potrebe rastejo, sredstva pa so omejena. Zato smo našo prvotno prošnjo zmanjšali za polovico, potem pa smo jo še malce omejili. Vendar brez teh 500 milijonov dolarjev v prihodnjih šestih mesecih bodo naše operacije skoraj da na robu propada. Tega pa ne smemo dopustiti, ne smemo se izneveriti pogumnim prebivalcem Iraka, ki se vsak dan borijo za preživetje. Vsakič, ko se kdo izmed nas sreča s temi ljudmi, ko poskušamo svet zagledati skozi njihove oči, takoj opazimo, kakšni so psihološki in fizični izzivi, s katerimi se soočajo. Ko sem obiskal eh, okrožje Ankava v Erbilu, januarja letos sem v napol zgrajenem nakupovalnem centru srečal družino, ki si je tam našla pribežališče. Gre za družino, moža, moža nosečo ženo, starejšo slepo babico in tri mlajše otroke, ki so tja prišli približno mesec prej, potem, ko so štiri dni bili na poti. Kljub težavnim okoliščinam Malo prostora, nič zasebnosti in le osnovni obroki so bili hvaležni za vso pomoč, ki so jo prejeli, tudi zato, ker je bila njihova druga hčerka rojena prav tam. Rekli so, da to ni nič v primerjavi s tem, kar so zapustili za seboj, vendar pa so samo hvaležni in veseli, da so tu in da so varni. Takšno pripombo sem poslušal, sem, takšni pripombi sem prisluhnil znova in znova. In to povdarja ne samo, kako nujen je naš trud, tem, da jim zagotavljamo pomoč, zagotavljamo jim tudi upanje. Kljub samo, kar so preživeli, je tej družini še vedno ostalo upanje zase, za Irak, za njihovo regijo in za prihodnost. Vsi imamo skupno prihodnost. Zato je pomoč, za katero prosimo danes, pomoč, ki ne bo namenjena agencijam Združenim narodov. Agencije Združenih narodov bodo s to pomočjo lahko pomagale tem ljudem, njihovim družinam in njihovim otrokom, da bo upanje preživelo. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Anthony Lake. Zdaj pa dajem besedo dr. Margaret Chen z Generalnega direktorata Svetovne zdravstvene organizacije. Izvolite. Mr. Chairman, Mr. Brook. Najlepša hvala, gospod predsednik Brook, gospa McEwen, dragi govorci, komisar Stilianides in moja sestra, gospa Kang, pa tudi moja Sestra Tony Lake, vaše ekscelence, gospe in gospodje, dobro jutro. <laughs> To je bil častni naziv dan. Danes zjutraj ste lahko prisluhnili litaniji grozljivih statistik, ki kaže, kakšen je obup Iračanov. Moj brat in sestra Tony je to zelo živo opisal in to ste si lahko ogledali tudi na videoposnetku. Situacija je zares slaba in se hitro še slabša. Nasilje med sektami in oboroženi konflikti zmanjšujejo možnosti za razseljeno prebivalstvo, da si najde varno zatočišče. Dostop do ključnih zdravstvenih storitev je nujna potreba za skoraj 7 milijonov ljudi. Prebivalstvo se trenutno lahko obrne na 77 zdravstvenih centrov in tam si lahko poišče pomoč približno 2,7 milijona ljudi. Zdravstveni objekti so preobremenjeni, zdravil in zalog zmanjkuje tudi v večjih bolnišnicah. V štirih najhuje prizadetih območjih je bilo 14 bolnišnic in več kot 160 zdravstvenih objektov poškodovanih ali uničenih. V nekaterih območjih je več kot 45 odstotkov vseh zdravstvenih delavcev moralo pobegniti, da so si ohranili življenje. Naj povdarim, mednarodno humanitarno pravo zahteva zaščito zdravstvenih delavcev, zaščito bolnišnic in ambulant, kar morajo spoštovati vse strani v konfliktu javne storitve, javne zdravstvene storitve, oskrba z vodo in sanitarni sistemi se rušijo. Gre za natrpane, nehigijenske razmere, ki seboj prinašajo visoko tveganje za nalezljive bolezni, posebej za milijone ljudi, ki so notranje razseljeni. Ekstremna poletna vročina, ki jo je opisal Žitovni, še pridodaja k tveganju, pa tudi k človeškemu trpljenju zdaj poročajo o primerih ošpic iz vseh 18 guvernoratov. Kolera je v tej državi endemična. Lišmanjoza in primeri lišmanjoze se večajo. Lani sta bila potrjena dva primera otroške paralize in s tem se je končal 14-letni status Iraka kot države proste te bolezni. Gre za znak, gre za signal propada zdravstvenega sistema v katerem ljudje nimajo dostopa niti do najosnovnejše preventive, torej do cepljenja. Kot vemo iz preteklih izkušenj, je virus otroške paralize in drugi virusi, virus, ki je pameten, izkorišča priložnosti, ki se odpirajo v konfliktih. Ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in rak, potrebujejo redne zaloge zdravil. Vendar pa se je za večino ljudi zdravljenje v tem času prekinilo. Nacionalna dobavna veriga nujnih zdravil je prekinjena. Humanitarne agencije se trudijo, delajo po svojih najboljših močeh, da bi zapolnile vrzeli. Vendar pa jim to onemogoča negotovost, nedostopnost cest, pomankanje goriva in nezanesljiva oskrba z električno energijo. Kljub tem izzivom se Svetovna zdravstvena organizacija in njeni partnerji v zdravstvenem sektorju trudijo in so storili veliko za zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev. Dosegli smo milijone z nujnimi zdravili in storitvami tudi v območjih, kjer divjajo konflikti. Otroke se cepi, kot je povedal Žetovnik. Vendar, gospe in gospodje, brez finančnih sredstev, s katerim bi lahko partnerji nadaljevali zagotavljanje storitev, bo 84 odstotkov vseh zdravstvenih projektov in zdravstvenih centrov zaprtih pred koncem junija. Juni se je že pričel. Samo pomislite za trenutek, kaj to pomeni za Iračane. Nosečnica, ki poskuša varno roditi, otrok, ki trpi zaradi pljučnice ali diareje, bolezni, ki lahko postanejo smrtonosne, če se jih ne zdravi pravočasno, oseba, ki trpi zaradi visokega krvnega pritiska in potrebuje zdravila, da prepreči kap ali srčni infarkt, vsi ranjeni, ki potrebujejo hitro oskrbo ali pa vsaj omilitev bolečin. Pomislite, kaj to pomeni za zdravstveno varnost v tej regiji in onkraj regije. Izbruhi, virusi ne spoštujejo državnih meja. Gospe in gospodje, za zaključek mi dovolite, da še enkrat povdarim. Iračani nujno potrebujejo pomoč. Moramo poskrbeti za zdravstvene potrebe teh ljudi. To je humanitarna nujnost. Je pa to tudi predpogoj predpogoj za dolgoročno okrevanje in stabilnost te države. Toliko lahko storimo s enostavnimi posegi, ki niso predragi in zato lahko s financiranjem za zdravje olajšamo trpljenje in obup mnogih. Dajmo jim upanje. Hvala. Um, thank, thank you, Dr. Chan. Hvala, doktorica Chan. Mislim, da sta oba govorca povdarila, kako nujno je ukrepati. In s tem lahko naložimo odgovornost pravzaprav vsem v tej dvorani. Do konca junija naj bi se zaprlo toliko zdravstvenih centrov, kar je grozna novica. Mislim, da zato res moramo okrepiti naš trud, drugače bomo priča številnim enakim podobam in s tem bomo morali živeti. To bo na naši vesti. Zdaj bom prosila, da se naša zasedba tule spremeni in prosim gospod Lise Grande, da pride tule na govorniški odr. our next speakers, colleagues. Naša naslednja govornica, dragi kolegi in kolegice, je gospa Lise Grond, je namestnica posebnega predstavnika Združenih narodov v misiji Združenih narodov za pomoč Iraku. Prav tako je koordinatorka Združenih narodov za humanitarno pomoč v Iraku. Gospa Grond, Ne morem si zamisliti nikogar boljšega, ki bi, lahko, ki bi nas lahko nagovoril danes in ki bi nam bolje predstavil, kakšne so razmere in kaj lahko še storimo. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da pozdravim kolege, gospoda komisarja Klausa, druge cenjene kolege na tem sestanku. V prihodnih nekaj trenutkih bi vam rada predstavila situacijo in naš humanitarni poziv. Na zaslonih boste lahko sledili moji predstavitvi. Prva, morda ključna točka, ki bi vam jo rada predstavila, je ta, da je humanitarna kriza v Iraku ena najkompleksnejših in najbolj nepredvidljivih kriz v Iraku. To je izpostavilo že kar nekaj govorcev pred menoj danes. Gre tudi za krizo, ki se najhitreje odvija. Število ljudi, ki potrebujejo pomoč, da preživijo, se je povečalo za štirikrat v zadnjih 12 mesecih in zato Združeni narodi pravijo, da je to ena izmed kriz, ki se najhitreje odvijajo. Eden izmed govorcev parlamenta je povdaril, da kriza dosega vseh 18 provinc te države. Tale zemljevid vam kaže, kje so potrebe največje. Večji kot je rdeči krok, več ljudi tam potrebuje pomoč. Vidite provinco Anbar. Tam je več kot milijon ljudi, ki potrebuje našo pomoč. V Neva 1,3 milijona ljudi, v Kirkuk 1,18 in tako naprej. Kot je omenilo že kar nekaj kolegov, 8,2 milijona iračanov, za katere vemo, potrebuje humanitarno pomoč. V prihodnih nekaj mesecih se bo humanitarna situacija tudi zagotovo poslabšala. Načrt za izredne razmere pravi, da naj bi približno 1,7 milijona ljudi še potrebovalo pomoč do konca leta 2015. Približno 10 milijonov iračanov bo do konca letošnjega leta potrebovalo humanitarno pomoč. Celotno prebivalstvo te države znaša 36 milijonov ljudi. Poleg tega, da gre za eno največjih, najbolj kompleksnih in najbolj nepredvidljivih kriz v svetu, je to tudi kriza, ki pre, skoraj da presega zmogljivosti vseh akterjev. Statistike so vam že predstavili, Tony Lake in drugi so že povdarili, da je vsaj 4,4 milijona ljudi takšnih, da potrebujejo pomoč v hrani. Glavna kmetijska območja, tudi v glavnem pasu žitaric v Iraku, eh, trpi in je po zasedbo Isila. Gostiteljske skupnosti v Iraku so odprle svoje domove, svoje vrata in te ljudi pozdravile pri sebi doma. In to je lahko navdih za nas vse. Vendar pa so stroški takšne gostoljubnosti ogromni. V gostiteljskih skupnostih ljudje trpijo, na sto tisoče gospodinstv drsi v revščino, ker pri sebi gostijo toliko notranje razseljenih oseb. Veliko v Iraku je ogroženega. Kot so že povdarili govorci pred mano, komisar Tony Lake, drugi, država je že zdaj na robu prepada. In tega ne morem dovolj povdariti. Bojimo se, če bi se humanitarne operacije prekinile in, pre, in to se bo zgodilo, če financiranja ne bo, potem bo humanitarna kriza ogrozila še več. Zato moramo izkazati solidarnost z vlado in solidarnost s prebivalci te države. Še ena točka, o kateri so spregovorili že drugi pred menoj. Ene izmed najhujših kršitev človekovih pravic se dogajajo prav v Iraku. Zato humanitarni partneri pravimo, da gre za krizo zaščite človekovih pravic nad vsem drugim. Govorili smo o vrstah nasilja, s katerimi se soočajo iračani. Govorili smo o celotni generaciji mladih, ki je ogrožena. Prav tako smo se dotaknili dejstva, da se nasilje in konflikti med sektami eh, večajo. Z tem je ogroženo tudi varna vrnitev treh milijonov notranje razseljenih oseb. Približno tretjino države, ki je označena s temno in temno, Eh, s temno modro in s tistim odtenkom modre vmes. To je del države, ki ga je težko doseči. Ocenjujemo, da tam živijo najranljivejši ljudje. Za te ljudi nas najbolj skrbi, živijo pa prav v tistih krajih, ki jih najtežje dosežemo. Kdorkoli spremlja novice o Iraku, ve, da se bo humanitarna situacija gotovo še poslabšala. Pred nami je poletje konfliktov in o tem sploh ni, vpra to sploh ni vprašanje. V prihodnjih nekaj mesecih se bo zaradi konfliktov, zaradi ustaj in bojev proti ustaji, bo situacija takšna, da se bodo humanitarne razmere še poslabšale. Približno 1,7 ljudi več bo verjetno potrebovalo pomoč pripravljamo načrt za izredne razmere in pričakujemo, da bodo boji vplivali na več skupnosti in mest hkrati. V urbanih območjih se bodo verjetno celotna okrožja, kot smo bili priča v Ramadju pred dvema tednoma, izselila in bodo bežala, da si rešijo življenje. Več kot 50 tisoč ljudi je iz Ramadja pobegnilo pred dvema tednoma. In v prihodnjih nekaj mesecih bomo verjetno priča podobnim situacijam, kot smo bili priča zdaj v Ramadju. Humanitarni partneri delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi zagotovili pomoč. Gre za organizacije v skupnosti, za nevladne organizacije, ki so v prvih vrstah in poskušajo nuditi pomoč. Kot je omenil Tony Lake, doktorica Chan je bilo v zadnjem mesecu 150, več kot 150 organizacij, ki so vsak dan, vsak mesec dosegle 2,5 milijona ljudi v povprečju. Kar se tiče operacije, naj povem, da, mora, da moramo biti odkriti, kakšni izzivi so pred nami. Gre za situacijo, ki se hitro slabša. Ampak bodimo odkriti. Trudili smo se biti v koraku s kompleksnostmi in ugoditi vsem potrebam. Vendar pa moramo operacijo reformirati in prestrukturirati. Vzpostavljamo centr za humanitarne operacije, poskušamo najti eh, glavne napeljave in predvideti, kje bodo najhujši konflikti letos. Širimo skupna skladišča. Kot sem že omenila, pripravlja se načrt za izredne razmere za celotno državo upeljujemo standardizirane ocene, da bodo informacije kar se da točne in še pomembne mehanizmi sodelovanja z vlado se krepijo. Tony Lake je že spregovoril en, o enem izmed najbolj impresivnih delov naše operacije. Gre za mehanizem hitrega odzivanja. Mehanizem, ki v prvih 48 urah ko lahko Združeni narodi in drugi partneri družinam, ki so na begu, ponudijo sveže nujne pomoči, ki vsebuje hrano za nekaj dni, osnovne življenjske potrebščine, vodo, vse tisto, kar potrebujejo v eni škatli. Ko družine varno prispejo na cilj, jim dodelimo večje pakete pomoči, ki jih potrebujejo za svoje gospodinstva. Mehanizem hitrega odziva doseže več kot 2 milijona ljudi na več kot 2000 različnih lokacijah. Ena iz naših največjih skrbi pa je, da, se za, da smo se v zadnjih nekaj tednih soočali z manjšanjem zalog paketov nujne pomoči. To pomeni, če bo padlo še eno mesto v Iraku, Adisa, Samara, če se bo zgodilo, kaj groznega. Se bomo znašli v situaciji, ko takšne pomoči, takšnih paketov nujne pomoči ne bo več in z njimi ne bomo več mogli ohraniti ljudi pri življenju. Pri mehanizmu hitrega odzivanja naj povdarim, da lahko dosežemo ljudi v najbolj ekstremnih okoliščinah. Govorili smo že o kruti resničnosti, s katero se soočamo. Več kot 50 odstotkov vseh humanitarnih operacij in dejavnosti se bo prekinilo ali pa bodo močno omejene v prihodnih mesecih, če financiranja ne bomo prejeli. To je kruto dejstvo. Ne pretiravamo. To je dejstvo. 50 odstotkov operacij se bo prekinilo ali omejilo. Kot je omenil že Tony Blake, svetovni program za hrano je že moral zmanjšati obroke. Kot je rekla doktorica Čen, 77 zdravstvenih ustanov se bo v prihodnjem mesecu morda zaprlo. Svetovna zdravstvena organizacija je prepravila tudi zemljevid, kjer je zapisan datum, ko se klinika zapre. Ena za drugo. 77 zdravstvenih ustanov se lahko zapre vsak trenutek. Paketi, paketov nujne pomoči bo tudi kmalo zmanjkalo, to sem že povedala. Še ena izmed točk, ki jo želim izpostaviti, ki je ključnega pomena. Iraška vlada to operacijo vodi. V njej v celoti sodelujejo zares se trudijo. Iraška vlada je pripravila prenose gotovine, zgradili so taborišča, zavetišča, odprli so šole, zdravstvene ustanove. Vendar pa so se zdaj znašli v težavah. 40 odstotkov proračuna so letos izgubili zaradi uh, nižanja cen nafte. Prav tako morajo financirati drage protioperacije za boj proti ISIL-u. V običajnih razmerah bi se država s srednje visokim prihodkom lahko spopadla z večjim bremenom humanitarne krize in kot smo videli, iraška vlada se trudi, vendar pa so zdaj stisnjeni ob zid. Potrebujejo pomoč v tem trenutku. In zato se obračamo na mednarodno skupnost, zato pravimo mednarodni skupnosti, zdaj je trenutek, da izkažemo solidarnost iraški vladi in iraškemu ljudstvu. Načrt za humanitarni odziv je eden izmed najbolj prioritiziranih pozivov, ki je bil kadarkoli izdan za to regijo. Vem, da kolegi pričakujejo, da bomo predstavili poziv, ki bo kaj vseboval. Mi poskušamo zagotoviti, da bo pomoč zadovoljila vsaj minimalne mednarodne standarde, ampak kot so povedali že kolegi, vemo, da so povsod po svetu izredne razmere, ki zares pritiskajo na proračune donatorjev. To vemo. Zato smo v primeru Iraka dejali, da bomo za vsak sklop predstavili minimalni svežen, ki se ga bo na to razdelilo na odziv v prvi vrsti, odziv v drugi vrsti in celovit odziv v posameznem sklopu. Naj bom iskrena. Ne gre za poziv, ki smo ga humanitarni partneri želeli izdati. Želeli smo pripraviti poziv, v katerem bi bili opredeljeni koraki, s katerimi smo želeli doseči minimalne mednarodne standarde, ampak to ni mogoče. Zato predstavljamo poziv, ki je bil v celoti okleščen, ki predstavlja izključno minimalni svežen pomoči, ki je razdeljen na odziv v prvi vrsti, v drugi vrsti in na celovit odziv. S tem pa smo se znašli v moralni zagati. Kot humanitarni delavci smo zavezani minimalnim mednarodnim standardom. To je naša dolžnost. Ampak v primeru Iraka je zaradi omejenega financiranja, omejenega dostopa in omejenih zmogljivosti naša zmožnost predstaviti le minimalni svežen in zato se zauzemamo. 500 milijonov dolarjev za prihodnjih šest mesecev. Ciljno smo usmerjeni na 5,6 milijona ljudi. Ena izmed ključnih točk za nas je ta, da bi s tem uravnotežili mednarodno delovanje, da se van vključi tudi humanitarna pomoč. Dejanski načrt je sestavljen iz pet strateških ciljev. Specializirana uh, eh, pod, podpora za specializirano zaščito, zagotavljanje ciljne podpore za preživetje, dostop do ljudi, kjerkoli že so, tudi če niso v območjih, ki jih nadzira vlada, boj za varno vrnitev notranje razseljenih oseb na domove in peta ključna točka podpora iraške vlade pri prehodu na socialno zaščito, ki temelji na gotovini. V svetu je ogromno izrednih situacij, v primeru Iraka pa vemo, da zunanja humanitarna pomoč, ki jo zagotavljamo, ima tudi izhod. V Iraku že obstaja sistem socialnega varstva, ki je radodaren. Zdaj pa je vlada stisnjena ob zid, zmanjkuje iz sredstev in zato ta socialna zaščita trenutno ne zadostuje. Ko pa bodo cene nafte ponovno narasle, kar zagotovo bodo, mednarodne organizacije ne bodo več morale upravljati tolikšnega dela, kot ga upravljamo zdaj. Vendar pa do tega trenutka še nismo prispeli. Zdaj imamo možnost, da podpiramo prehod na socialni sistem, ki bo temeljil na gotovini. Kot smo že omenili v vsakem sklopu, gre za minimalni svežen, ki je razdeljen na prvo vrsto, drugo vrsto in celovit odziv. V preglednici si lahko ogledate primer oskrbe z vodo in sanitarnega sistema. Takole, v odzivu v prvi vrsti za ta sklop to vsebuje ustekleničeno vodo, eh, začasna, zasilna stranišča in hitro dostavo mila in drugih higijenskih pripomočkov. V drugi vrsti to vsebuje tovornjake z vodo, črpalke in generatorje, eh, gradnjo stranišč in eh, ljudi, ki spodbujajo higieno. Celovit odziv pa zagotavlja spremljanje kakovosti vode, popravila in tako naprej. Vsi si lahko ogledajo, kaj predvidevamo v teh različnih ravneh odzivov. In še zadnjih nekaj točk. Gre za edino krizo na ravni 3 v svetu, ki ima realistično strategijo izhoda. Gre za prehod na sistem socialnega varstva. Z vlado že pripravljamo korake, s katerimi bomo pomagali vladi izboljšati ta sistem socialnega varstva, tako da se bo tudi naše breme zmanjšalo. Na zadnji preglednici si lahko ogledate, kaj je v našem pozivu zajeto. Gre za najbolj okleščen poziv, ki je bil kadarkoli pripravljen za, te, za to regijo. Za zaščito prosimo za 54 milijonov, varnost, krvo, hrano 180 milijonov, zdravje 60 milijonov, voda, sanitarne razmere 44 milijonov, zavetišča 95 milijonov, usklajevanje taborišč, izobraževanje 26 milijonov, za vsak sklop lahko jasno vidite, zakaj prosimo. Naj še izkoristim to priložnost, da izražim, izrazim globoko hvaležnost parlamentu Evropske unije, da ponovim besede komisarja. Hvala, da ste nam dovolili današnjo predstavitev, da predstavimo svoj poziv. Hvala tudi vladi Republike Irak. Hvala za gostoljubnost v vaši državi, da nam dovolite, da vas podpiramo v tako težavnih časih. Hvala. thank you. I think you got a very clear indication. Najlepša hvala. Mislim, da smo slišali zelo dobro predstavitev in imamo sedaj zelo dober pregled. Sedaj pa prosim za naslednje goste, eh, da se nam pridružijo tukaj sprede. Eh, Nažalost, vas moram zapustiti, kajti eh, udeležiti se moram evropskih dnevov razvoja, eh, kot najbrž veste. Eh, gospod Kuzoprvoj pa bo prevzel predsedovanje, je podpredsednik odbora AFED. buenos días. Vamos a empezar con el sexto punto, que es el. Dobar dan, prisrčno vas eh, pozdravljam in eh, nadaljeval bom kar z šesto točko. Gre za humanitarni panel. Bueno, para introducirle voy a dar la, la palabra. Najprej bi rad dal besedo gospodu Sørensonu, generalnemu direktorju uh, eh, DG Eko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, eh, dobar dan vsem skupaj, uh, vsi me eh, poznate. Sem eh, direktor za operativne dojavnosti v eh, generalnem direktoratu ECO. Dame in gospodje, spoštovani poslanci, zelo dobro se poznamo in predstavil bom urad za humanitarno pomoč Naj povem, da je po našem imenu eh, ta eh, panel eh, odličen in akcijski načrt za Irak je ključnega pomena za zaščito civilistov. Tukaj gre predvsem za zaščito državljanov in humanitarna pomoč je seveda ključnega pomena, še prav posebej v krizi, ki jo povzroči človek kot v tem primeru. Pozdravljamo eh, prizadevanja eh, Lize Grant eh, in zahvaljujemo se za odlično predstavitev, ki jo je podala. Zahvaljujoč odlični predstavitvi in zahvaljujoč prizadevanjem vemo, kako učinkovito je eh, zagotavljanje eh, pomoči. To, kar želim povdariti v tem okviru, so trije ključni vidiki. Prvič, eh, pristop se nanaša na celoten Irak ali pa naj bi se ta pristop osredotočil zgolj na odročna območja številni gostje danes so dejali, da tisti, ki pomoč potrebujejo, eh, da se tisti pravzaprav nahajajo na odročnih območjih. To eh, so ljudje, ki najbolj potrebujejo humanitarno pomoč in to moramo upoštevati. Prizadevati si moramo za to, kajti to je naša moralna obveza, da dosežemo vse tiste, ki pomoč potrebujejo, ne glede na to, kje se nahajajo. Drugi vidik, ki ga cenimo, je integriran eh, pristop. Eh, gre za povsem integriran pristop in naj navedem dva primera. Vzpostavitev eh, centra za humanitarno pomoč v Bagdado in Erbelu in to je ključnega pomena za odgovor na humanitarne potrebe v državi. Na ta način eh, bomo lahko izboljšali zagotavljanje humanitarne pomoči. Poleg tega pa so tukaj prizadevanja za koordinacijo pomoči na celotnem ozemlju Iraka. Kolikor vem, bomo eh, slišali kasneje eh, tudi eh, predstavitev. Eh, izvršne, namestnice izvršnega direktorja organizacije VFP. Eh, podpiramo tudi eh, UNICEF, eh, ki je organizacija, ki je ključnega pomena za zagotavljanje hitre pomoči razseljenim osebam, ki se nahajajo na odročni, odročnih področjih. Na ta način bi se radi izognili velikim vrzelim pri zagotavljanju humanitarne pomoči, kar, kot vemo, lahko vodi v izgubo življenj kot je Elise poudarila v, v zadnjem delu svoje predstavitve, ni eh, toliko ključnega pomena strategija izhod, izhoda, ampak eh, potrebno je povezati ta akcijski načrt eh, za Irak z mehanizmom zagotavljanja finančne pomoči. To je standarden element na področju zagotavljanja humanitarne pomoči. Tukaj gre za eh, ponovno povezavo eh, družbe v Iraku, ki je ključnega pomena eh, za prihodnost te države. Gre za ponovno spostavitev socialnega sistema aparati, pa seveda tudi za klasično razdeljevanje hrane in zdravil. Eh, zagotovo ta misija ne bo lahka. Eh, vse skupaj se je potrebno ogledati tudi z vidika inovacij. Eh, potrebno bo veliko prizadevan ne le z strani donatoric, ampak tudi z strani javne uprave v Iraku. Seveda smo pripravljeni pomagati in sodelovali bomo pri zagotavljanju finančne pomoči. Najlepša hvala, zato da ste mi dali besedo in mogoče bi lahko kakšen prispevek podal še kasneje po predstavitvi. Hvala lepa, gospod Sorensen. Danes eh, imamo. Uh, med eh, nami eh, zelo pomembne goste, predstavnike mednarodnih eh, organizacij, ki so močno prisotni tudi v Iraku. Volker Türk, ki je pomočnik visokega komisarja za zaščito pri UNHCR, bo prvi spregovoril. Hvala lepa, da ste me povabili na to predstavitev. Liz je dejala, da gre tukaj za uh, krizo uh, zaščite eh, in rad bi vam konkretno povedal, kaj to pomeni. Če si ogledate statistike in veliko statističnih podatkov smo že slišali, govorimo o milijonih oseb, ki potrebuje pomoč, več kot 8 milijonov. V tej državi je skoraj da 3 milijone razseljenih oseb eh, in 900 eh, tisoč eh, oseb je bilo razdeljenih že v preteklih letih. Torej skupno število razseljenih oseb znaša približno 4 milijone. Potem pa so tukaj še begunci iz Iraka, 105 tisoč, ki so zbežali v druge države, torej ta kriza eh, povzroča močno razseljevanje. In kot eh, vemo, eh, to vodi v revno družbo in v grozovit položaj tistih, ki so razseljeni. Za temi številkami se skrivajo ženske, otroci in moški. Poleg tega pa ljudje niso le razseljeni, ampak eh, imajo težave tudi z drugimi eh, upravnimi postopki, kot recimo z registracijo, z pridobitvijo eh, pomoči in tako naprej. Poleg tega so to žrtve nasilja, žrtve spolnega nasilja, pa tudi žrtve kršitev človekovih pravic torej, eh, če končno eh, najdeš eh, varno zatočišče nekje v državi, Eh, potem uh, najdeš eh, zgolj relativno varno zatočišče. Potrebno se zavedati, da je varnost izjemno relativen pojem v Iraku, zato potrebujemo zelo obsežno humanitarno pomoč, ki uh, bo ustrezala uh, problemom notranje razseljenih oseb uh, in ki bo odgovorila na njihove potrebe. Eh, ravno kar eh, sem imel priložnost, eh, da sem spregovoril v odboru Libe, torej v odboru za državljanske svoboščine in pravosodje in mogoče menite, da ni tesne povezave med tema dvema področjama, ampak je to, eh, kar smo eh, se naučili na primeru Sirije, je, da sedaj številni zapuščajo državo, predvsem preko eh, Turčije in Grčije. Temu pojavu nismo bili priča na začetku krize, ampak sedaj ljudje zaradi te dolge krize zapuščajo Sirijo in podobno se bo zgodilo tudi v Iraku. E, imeli smo že nekaj takšnih primerov, torej potrebujemo ustrezen odgovor na to. Potrebno je odgovoriti na humanitarne potrebe v Iraku, kajti če eh, ljudem ne bo zagotovljena pomoč, ki jo potrebujejo, potem bodo skušali ubežati tej eh, situaciji. In mislim, da je to zelo pomemben nauk sirske krize, pa Poleg tega pa lahko to situacijo navežemo tudi na to, kar se trenutno dogaja v sredozemlju. Liza Grande je izpostavila tudi pomembno točko, eh, ki sem ji bil priča tudi sam, ko sem bil v Iraku na misiji pred eh, nekaj tedni in sicer, eh, da je solidarnost med ljudmi izjemno velika. Mediji običajno prikazujejo le en vidik, vidik militarizacije, vidik konflikta, ampak potrebno je govoriti tudi o solidarnosti med iračani, o solidarnosti med ljudmi in to je zagotovo pomembna sestavina eh, prihodnosti Iraka. Mislim, da je potrebno graditi na tej solidarnosti med ljudmi. To solidarnost je potrebno podpreti z zelo konkretnimi mehanizmi zaščite. Imel sem eh, priložnost, da sem obiskal uh, skupnost eh, v bližini Erbila, uh, kjer živijo uh, tudi sirski begunci. Približno milijon sirskih beguncev uh, je uh, in približno četrt milijona sirskih beguncev je in uh, med sebojno si pomagajo in skušajo rešiti skupna vprašanja. Uh, tudi vprašanja eh, registracije, komunikacije in tako naprej. Torej, če gradiš na obstoječi infrastrukturi, eh, če podpreš to infrastrukturo, zares pripomoreš k prihodnosti Iraka. Torej, v tej krizi se ponujajo tudi eh, priložnosti, sestavine za bolj mirno prihodnost eh, Iraka ključnega pomena je tudi, da tem eh, državam pomagamo, da si pomagajo same. Eh, potrebno jim je zagotoviti eh, humanitarno pomoč, ki jo nujno potrebujejo. Seveda pa je potrebna tudi strategija izhoda, kajti lokalna uprava bo prevzela te naloge. V prihodnosti, ampak v tem trenutku jih ne more. Naslednja točka, ki jo želim izpostaviti, eh, so rešitve. Vedno več bo notranje razseljenih oseb zaradi eh, vojaških operacij. Najbrž eh, bo na stotine, na tisočine več notranje razseljenih oseb v prihodnih mesecih pred koncem leta prišlo pa bo tudi do vračanja v določene skupnosti. Prišlo bo določenega preseljevanja znotraj Iraka, prišlo bo do ponovne integracije in eh, zaradi tega eh, se moramo osredotočiti predvsem na vidik zaščite. Pri tem je potrebno izvesti eh, oceno eh, situacije, eh, Potrebno je proučiti sestavo prebivalstva in zagotoviti aktivno pomoč. Aktivno pomoč za zagotovitev eh, dostojanstva. Seveda ne smemo pozabiti tudi na širšo sliko. Mislim, da lahko rečemo, da so različni vidiki tesno povezani. To, kar se dogaja v Iraku, je tesno povezano s tem, kar se dogaja v širši regiji, pa tudi tukaj v Evropi. In z financiranjem eh, tega načrta moramo odgovoriti na najnujnejše potrebe, ki jih imajo iračani. Upam, da bomo potem lahko eh, predstavili eh, veliko manj tragično zgodbo. Hvala lepa. Sedaj eh, pa dajem besedo Janu Egelandu, eh, generalnemu sekretarju Norveškega sveta za begunce. Najlepša hvala. Hvala lepa za organizacijo te konference, ki eh, je organizirana v kritičnem trenutku za iraško prebivalstvo. Veseli me, eh, da eh, sem tukaj skupaj z kolegi Mednarodnega rdečega križa in pa Združenih narodov. Predstavljam eno izmed številnih eh, nevladnih organizacij, ki aktivno delujejo v Iraku v tem trenutku. Na tisoče sodelavcev imamo na terenu, počnemo že veliko, ampak lahko bi storili še več z vašo pomočjo. Eh, srečujemo se z tremi krizami hkrati. Eh, prvič z krizo zaščite. To pomeni, da eh, je vedno več nasilja zoper neoborožene civiliste, manjšine in posamezni predstavniki različnih narodnosti so razdeljeni po celotnem ozemlju. Sedaj se nahajajo v uh, grozljivih okoliščinah in to, kar se dogaja, tega več ne bo moč popraviti. To se dogaja uh, sedaj pred našimi očmi. Uh, gre za posiljevanje otrok in uh, žensk in za popolno načelo uh, nekaznivosti. Eh, potem eh, druga kriza je kriza dostopa. Eh, namreč se čujemo s številnimi blokadami, napadi na humanitarne delavce, civilisti ne morejo več ubežati nevarnim situacijam ali pa se zateči po pomoč recimo v provici, provinci Ambar. V provici Ambar je bilo na sto tisoče civilistov prisiljenih, eh, da zapustijo svoje domove le v zadnjih dneh. 85 odstotkov, torej skoraj da vsi eh, prebivalci eh, tega območja sedaj ne morejo več zapustiti tega območja, kjer potekajo boji, kajti naletijo na zaprte mostove, na blokade na cestah, torej situaciji ne morejo ubežati na številnih območjih, eh, torej civilisti nimajo dostopa do naše pomoči in mi nimamo dostopa do njih. In eh, temu je potrebno narediti konec. To ni eh, tsunami, to je kriza, ki jo je povzročil človek. Tretja kriza, s katero se srečujemo, pa je kriza zagotavljanja pomoči. Tukaj gre predvsem za pomankanje finančne pomoči finančna pomoč niti približno ne ustreza eh, tem eh, gromozanskim potrebam milijonov ljudi, ki so na robu prepada. Iraška skupnost je bila zelo velikodušna, sprejeli so razseljene osebe, sprejeli so oddaljene sorodnike, pa tudi popolne eh, tujce. Kurdi so bili zelo solidarni, sprejeli so eh, Sirce, sprejeli so druge Iračane, sedaj pa eh, so na vrsti eh, Azici, Američani in pa Evropska unija ter druge arabske države humanitarne nevladne organizacije imamo na številnih območjih največje število aktivistov na terenu in prosimo za uh, hitro in učinkovito financiranje tega odzivnega načrta, ki ga bodo koordinirali uh, Združeni narodi. Potrebujemo ustrezno finančno pomoč, eh, smo uh, partnerji v eh, tem odzivu, seveda pa imamo eh, drugi eh, še zahteve, ki presegajo zgolj ta odzivni načrt. Samo s humanitarnimi sredstvi trpljenju ne bomo mogli narediti konec. Iraško vodstvo, politično vodstvo, versko vodstvo, vojaško vodstvo se mora usesti za isto mizo, eh, se pogovoriti s predstavniki različnih eh, manjšin in poskrbeti za mir. To je edina prava pot. Eh, regionalne in mednarodne sile morajo prenehati z svojim rivalstvom, ki povzroča trpljenje iraškim civilistom. Mednarodne mednarodni deležniki morajo uh, dosledno uh, pritiskati na uh, iraško upravo. Zagotoviti je uh, potrebno seveda popolno neutralnost organizacij, ki delujejo na terenu. Zagotoviti moramo pomoč vsem, ne glede na to, kdo območje nadzoruje zakonodaja za boj proti terorizmu nam ne more preprečevati zagotavljanje pomoči žrtvam konflikta. Poslanci morajo razumeti, da ne smete dopustiti, eh, da bi posredne posledice zakonodaje eh, otežile zagotavljanje pomoči tisti, ki eh, delujejo na terenu, eh, spremljajo eh, ta sestanek in nestrpno čakajo na rezultate. Potrebujemo vašo pomoč. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Barbari Nosworthy, namestnici izvršnega direktorja v FP. Hvala lepa. V veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim eh, tukaj na tej predstavitvi. Eh, mi verjamemo, da je dostop do hrane ključnega pomena za pravičen svet, na katerem vlada blaginja varnost oskrbe s hrano hkrati pomeni tudi fizično varnost. In zaradi tega smo danes eh, tukaj. Vsi eh, prosimo za vašo eh, pomoč. Že od leta 1991 zagotavljamo hrano tistim, katerih življenja so bila porušena zaradi konfliktov in nasilja zaščititi eh, skušamo najrevnejše eh, in najšipkejše člane družbe, eh, tudi ženske. Želimo jim zagotoviti ustrezno zaščito. Leta 2012 je Irak odprl svoje meje za sirske begunce in Svetovni program za prehrano je zagotovil eh, hrano za eh, sirske begunce, ki so se zatekli na iraško ozemlje. Rada bi izkoristila to priložnost in se zahvalila Evropski uniji eh, za prispevek v višini 10 milijonov evrov v letu 2014 za iraške begunce in za 4 milijone evrov za sirske begunce. 400 tisoč eh, eh, zavojev eh, pomoči smo na ta način lahko zagotovili. Eh, poleg tega eh, smo eh, zagotovili tudi kupone, eh, brezplačne kupone za hrano za eh, iraške in pa sirske begunce. Ampak situacija se poslabšuje. V začetku leta 2014 eh, je. Eh, veliko Iračanov eh, zapustilo provinco Ambar eh, zaradi vojaških spopadov. Svetovni program za prehrano je eh, skušal pomagati tistim, ki so iskali varnost. Eh, junija 2014 se, si, se je situacija še zaustrila, kajti teroristi so napadli eh, Mosul in druge kraje. Družine so bežale iz kraja v kraj. Eh, zaradi tega je svetovni eh, program za prehrano razvil eh, poseben načrt eh, samo za Irak. V juliju so pričeli debežati iz province Ninja in zagotovili smo dva topla obroka na dan za 450 tisoč posameznikov. To je bila še kako potrebna pomoč za tiste, ki so izgubili Eh, svoj dom, svoje e, premoženje. Naš program eh, posluša oziroma je prisluhnil potrebam teh družin in informacije, ki smo jih zbrali, smo uporabili za pripravo košaric z hrano in za razvoj drugih programov. Menimo, da je potrebno zagotoviti pravo pomoč pravim ljudem in v pravem trenutku. Zaradi tega smo zah začeli zagotavljati kupone za hrano tudi na uh, kurdskem eh, delu Iraka, tako da uh, lahko ljudje uh, sami določajo svoj način prehrane. Kupijo lahko zelenjavo, sadje, jajca, mleko, meso in tako naprej približno 475 tisoč eh, ljudi eh, prejema te eh, kupone v kurdski reki. Spopadi v zadnjih dveh mesecih so vodili v novo razseljevanje v provinci Ambar. Ponovno je več kot 200 tisoč oseb zapustilo to območje. Eh, mi smo sodelovali z UNICEF-om in pa z drugimi partnericami in eh, zagotovili ustekleničeno eh, vodo in pa pripravljeno eh, hrano. Poleg tega je svetovni program za prehrano razdelil eh, hrano približno 210 tisočim ljudem nenehno pomagamo razseljenim Iračanom, hkrati pa zagotavljamo pomoč tudi sirskim beguncem. Eh, gre za pomoč v obliki pripravljene hrane in pa za pomoč v obliki kuponov za prehrano. Eh, pomagamo eh, tudi vsem sirskim begunskim taboriščem. Zato pa seveda potrebujemo tudi finančno pomoč in to je ključnega pomena. Aprila smo se soočili z eh, pomankanjem in zaradi tega smo morali zmanjšati pomoč za sirske in iraške begunce, tisti, ki živijo v taboriščih imajo manj možnosti eh, za zaposlitev eh, kot eh, tisti, ki živijo pri družinah. Morali smo sprejeti težko odločitev za to, da bi zaščitili najbolj ranljive člene družbe. Tisti, ki živijo v taboriščih, še naprej prejemajo pomoč, tisti, ki živijo drugje, pa sedaj pomoči. Eh, prejemajo manj. Gre za znižanje iz US 26 na US 16. Zmanjšali smo tudi pomoč eh, za eh, sirske begunce, zagotavljamo le pomoč najbolj ranljivim sirskim družinam. Do tega zmanjšanja pomoči je prišlo ravno v trenutku, ko se potrebe povečujejo. VFP uh, eh, uporablja uh, spremljanje, uh, sistem spremljanja situacije na daljavo. Uh, v provinci Ambar so se cene dvignile za 28 odstotkov, medtem ko so uh, plače upadle. 25 odstotkov oseb nima dovolj sredstev za nakup hrane in zato ne jedo vseh obrokov oziroma jedo manj kot. Uh, zahtevajo eh, njihove prehranske potrebe na dan. Globoko zaskrbljeni smo, eh, da bi nadaljne zmanjšanje pomoči svetovnega programa za prehrano eh, še poslabšalo situacijo. Zaradi tega tudi mi pozivamo k zagotovitvi dodatnih 180 milijonov dolarjev. To bi zagotovilo hrano za iračane in sirce. Vemo, da je situacija katastrofalna in stroški eh, neodziva bodo višji od stroškov odziva. Zato vas pozivam k pomoči in, vam, in se vam zahvaljujem za delo, ki ste ga na tem področju opravili doslej. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Noseworthy. Naslednji govornik je gospod Patrick Youssef, ki je predstavnik Rdečega križa. Najlepša hvala, hvala, da ste povabili tudi Mednarodni Rdeči križ na ta pomemben dogodek in da lahko sodelujem v tem panal, panelu. To ne kaže samo, kako tesen je naš odnos, ampak to kaže tudi, kako pomembno je usklajevanje na terenu, usklajevanje med eh, organizacijo Združenih narodov, Rdečim križem, lokalnimi partnerji, mednarodnimi nevladnimi organizacijami in pa seveda tudi z nacionalnimi iraškimi institucijami. Glede na to, da delujem izven sistema OZN, pa vendarle sledim enakim vrednotam, eh, moram reči, da je pod tej plati naša organizacija del skupnega okvira, ljudje v Iraku si zaslužijo človekoljubno pozornost, človekoljubno pomoč in zato je zelo pomembno, da opozorimo na razmero državi, ki je pravzaprav razvrana že 30 let. Humanitarne posledice krize, eh, kar naši predstavniki doživljajo vsak dan, so uničujoče za iraško populacijo kljub solidarnosti v državi, kljub eh, velikodušnosti, ki vlada povsod. Eh, Nažalost pa eh, beležimo vse večji učinek krize, tudi dolgoročni učinek na vse večji del prebivalstva. Ko govorim o dolgoročnih posledicah, naj omenim, da imamo še vedno do vse ljudi, ki niso dobili nadomestil iz vojn eh, med Iranom in Irakom, iz vojne s Kuwaitom in eh, mislim, da bo zaradi sedanje krize potreba po zaščiti še večja. Vedno več ljudi je razseljenih, to smo vse že slišali in ni potrebno kaj dodati. Eh, 2,8-2,9 milijonov eh, in vse te številke so neverjetno visoke. Potrebe po zatočišču, po eh, pitni vodi, po hrani so iz dneva v dan večje in pravzaprav presegajo eh, zmožnosti izkušenih človekoljubnih organizacij in agencij, ki delajo na terenu. Velik del prebivalstva je ujet na območjih, kjer potekajo stalni boji, kjer eh, jih je zelo težko doseči in eh, kjer si niti ne upajo pričakovati pomoči. Prisotnost eh, upornikov na teh nepoznanih območjih je negotova, informacije enostavno ni. Vaši prispevki doslej so omogočili rdečemu polmesecu in rdečemu križu, da sta vodila človekoljubne organizacije tudi na težko dostopnih območjih. Včasih smo morali tudi preko front, da smo dosegli te območje. Nedavno sem bil v Hamaniji, eh, kjer sem prispeval eh, k delitvi pomoči. In eh, šokantno je bilo, ko so nas ljudje prosili, naj jih slikamo, naj jih posnamemo, eh, da naj jih registriramo, če bo to nudilo kakšno zaščito. Morda se bodo kasneje morali zopet priseliti in se bodo na ta način pravzaprav izgubili. Torej, obupno si želijo nekoga, ki bi jih zaščitil, ki bi jim zagotovil varnost in eh, varen kraj, kjer bi bile njihove družine dobrodošle in eh, ne bi bile ogrožene. Po mojem mnenju, po mnenju moje institucije, ne glede na politično težo izrazov, kot so eh, boj, vojna proti terorizmu, boj proti terorizmu, ki lahko vplivajo na vojaške odločitve posameznih držav, bi morali glavni pomen priposovati eh, Eh, pravni klasifikaciji eh, vladajočih razmer. Naša organizacija je lani opredelila razmerje v Iraku kot oborožen konflikt in to seveda pomeni jasna pravila, vključno s pravili mednarodnega humanitarnega prava, ki so večinoma zapisana v Ženevski konvenciji kakršnokoli odstopanje od izvajanja in priznavanja načel mednarodnega humanitarnega prava bo vsekakor škodljivo za vse tiste, ki ne bi jih pravzaprav ta zakonodaja zaščitila. In tu imamo v mislih civiliste, tiste, ki eh, ne sodelujo v oboroženih bojih. In če želimo res biti neutralni, se moramo najprej zavedati, da ni dobrih ali slabih eh, civilistov. Eh, vsi civilisti so civilisti in vse ščiti mednarodna zakonodaja. Rdeči križ je eh, pozoren na naslednje trende v Iraku sovražnosti v gosto poseljenih območjih, ki nas zelo skrbijo, to uh, utegne povzročiti veliko število žrtev med prebivalstvom. Drugič, kot je opisala doktorica Čan, eh, spoštovanje eh, medicinske zaščite in zagotavljanje varnosti medicinskih ustanov, to je ključno, da zagotovimo bolnim nujno oskrbo. Naša organizacija se v Iraku osredotoča tudi na položaj oseb, ki so ujete zaradi konflikta. E, to so e, osebe, ki niso na svobodi, ki so e, priprte in v takih primerjih se ukvarjamo z jamstvi, pravnimi jamstvi teh oseb in z vsemi drugimi vidiki, ki bi prispevali k dostojanstvenemu ravnanju s pridržanimi osebami. In pa usredotočamo eh, se tudi na pogrešane osebe in tu se lahko navežem na začetek svojega prispevka, ko sem govoril o dolgoročnih posledicah konflikta. Še vedno se usredotočamo na številne pogrešane osebe, Eh, kaj ti delež eh, pogrešanih oseb v Iraku v zadnjih 30 letih je med najvišjimi na svetu. Eh, to povzroča seveda družinam nepopisno trpljenje in s tem se ukvarjamo pa tudi z iskanjem podatkov o sodelovanju z uradnimi organi v Iraku. Poskušamo ugotoviti, kje so te osebe. Res je, da se ukvarjamo tudi z zagotavljanjem vode, paketov hrane, da prispevamo k rehabilitaciji, vendar eh, se ukvarjamo tudi z drugimi vidiki, ki sem jih ravno naštel in to poskušamo pretvoriti v konkretne ukrepe, v konkreten dialog z iraškim parlamentom, z ministerskim svetom, pa tudi z drugimi eh, skupinami, ki delujejo na tem področju. Lahko vam dam konkreten primer konkretnega ukrepa. Naprimer, obiskujemo eh, pripornike in eh, na ta način smo obiskali, eh, kajti v Iraku beležimo 30 do 40 tisoč eh, pripornikov tedni. Skladno z Ženevsko konvencijo in prvim členom imajo države tudi dožnost, Eh, zagotavljati spoštovanje in pomagati Iraku pri spoštovanju mednarodne zakonodaje z usposabljanjem, eh, s tehnično pomočjo, z razumevanjem tega, kakšne so naloge države, tudi s pričo zgodovine, kakršne ima eh, Irak. Nikakor ne obstajajo kakšne čudežne rešitve, ki bi zagotovile dobro prihodnost Iraka. Potrebujemo neko prihodno fazo, ki bo tlakovala pot za nacionalno spravo. Stabilizacija in obnova, da, ampak predvsem za žrtve vojne, za žrtve tega konflikta in to je odgovornost, ki jo nosimo vsi. Hvala, predsedujoči. Muchas gracias, señor Josep. Vamos a empezar el debate, pero... Najlepša hvala, gospod Josef. Zdaj pa je čas, da začnemo z razpravo poslanci in poslanke boste tudi imeli možnost eh, spregovoriti čez nekaj minut. Še prej pa gospod Ali Sindi, ki je ministr za naštrtovanje v, v regijski vladi Kurdistana. Lahko ostanem kar na svojem mestu. Excellencies, speaker of. Ekscelence, predsednik iraškega parlamenta, gospod Brok, gospa McKeven, komisar Steljanides, dr. Tony Lake, doktorica Čanova, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta rad bi se zahvalil vsem vam in organizaciji Združenih narodov, da gostite ta pomemben sestanek. Soočamo se z konflikti, nasiljem in radikalizacijo. V iraškem Kurdistanu smo zelo zaskrbljeni, ker smo izključeni iz globalnega dialoga o boju proti terorizmu v naši regiji. Kurdistan se danes bori proti terorizmu na terenu, na bojni fronti, ki je dolga več kot 100 km. Več kot 130 tisoč ljudi je bilo ubitih in več kot uh, več tisoč ljudi je bilo ranjenih. In tu seveda pozivam vse, da prispevate k zdravljenju uh, ranjenih pešmerk, želimo podpreti in že pozivamo vas, da tudi vi podprete načrt OZN za humanitarni odziv v Iraku. E, veliko regij je destabiliziranih, ampak naj se osredotočim na regijo Kurdistan, glede na to, da predstavljam tamkajšno regionalno vlado. Ljudje in vlada v tej regiji so v prvi bojni liniji tako z vidika vojne kot z vidika miru. Tu je vojna proti ISIS-u in pa prizadevanja za mir, kajti eh, gostimo tudi veliko število sirskih eh, izseljencev in eh, iraških notranje razseljenih oseb. Od leta 2005 se je veliko število ljudi prispelo. Eh, preselilo v našo regijo. Leta 2012 smo odprli svoja vrata, svoje meje za sirske begunce. V drugi polovici leta 2014, v samo nekaj mesecih, je skoraj milijon iraških bratov in sester, kristjanov, jazidov, kurdov, turkmenov in arabcev prišlo v regijo Kurdistan. Vsaj eden od štirih oseb v naši regiji je nekdo, ki je razseljen iz drugih delov Iraka. V celotnem, eh, celotni provinci je to razmerje celo ena proti dva in to se bo še zaostrilo, kajti eh, ljudje še vedno v velikem številu prihajajo k nam. Skupnost, ki ima 5 milijonov prebivalcev gosti 1,7 milijonov iraških in sirskih beguncev. Vse skupnosti so pravzaprav prizadete in potrebujejo pomoč. Na mednarodni ravni seveda obravnavamo razseljen, notranje razseljene osebe drugače od beguncev, ampak za nas to pravzaprav, tu pravzaprav ni velikih razlik, kajti gre za ljudi, ki imajo enake potrebe po pomoči in podpori prosim, vzemite si trenutek in prisluhnite tem številkam. Predstavljate si, kako bi se odzvali, če bi prišlo do takšnega eh, nenadnega povišanja prebivalstva v vaših državah. Zgradili smo več kot 30 taborišč oziroma zasilnih mest, še vedno pa imamo težave s financiranjem in upravljanjem vseeno pa imamo veliko število notranje razseljenih eh, oseb, ki živijo v zelo slabih razmerah, v nedokončanih zgradbah in drugih neprimernih bivališčih. Številne te, številne osebe so s časoma vedno bolj izpostavljene revščini. Tudi gostiteljske družine so na robu zmogljivosti in ne morejo eh, več narediti kaj dosti. Uh, dve tretjini eh, notranje razseljenih otrok in polovica begunskih otrok eh, ni upisanih v nikakršen izobraževalni program. Na deset tisoče žensk in mladih deklet je ogroženih, ne morda življensko ogroženih, je pa ogroženo njihovo dobro počutje. Eh, vpliv vsega tega na našo regijo je bil ogromen stopna revščine se je podvojila, življenski standard je padel, eh, varna skrba s hrano je prizadeta, zdravstvene razmere se slabšajo, nekaterim delom grozi kolera, zlasti v prihajajočih poletnih mesecih. Številne javne storitve so tudi okrnjene. Razmere v Kurdistanu so mešanica eh, nekako eh, skrajnih razmer, in e, stiske istočasno. Gospodarski učinek krize na regijo Kurdistan po cenah z eh, konca leta 2014 in 2015 kažejo, da je BDP padel z 8 odstotkov v letu 2013 na 3 odstotke v letu 2014. Brezposelnost je ostro narastla in dostop beguncev in razseljenih oseb do trga dela znižuje plače. Stroški stabilizacije zaradi prihajajočih beguncev in razseljenih oseb naj bi znašali vsaj 1,4 milijard eh, dolarjev za leto 2015. Ta številka predstavlja dodatni proračun, dodatna sredstva, poleg tista, o katerih smo danes že govorili. 1,4 milijard dolarjev, to so stroški stabilizacije v regiji Kurdistana, poleg tistih sredstev, katerim e, poziva OZN. Kot je omenila Barbara Noseworthy, pa bodo stroški neukrepanja verjetno bistveno višji od stroškov ukrepanja. Zdaj pa za trenutek pomislite na povezavo med stabilizacijo v konfliktnih regijah in preseljevanjem v Evropo. Pomislite na to povezavo in poglejte, ali taka povezava obstaja ali ne. V Kurdistanu smo ukrenili vse, kar smo lahko in mislim, da si zaslužimo nekaj eh, čestitk in tudi več pozornosti, kajti naše proračunske razmere so nog, negotove, zato imamo težave z vzpostavljanjem infrastrukture v taboriščih in težko zagotavljamo eh, celoten nabor javnih storitev notranje razseljenim osebam in beguncem naši uslužbenci in vojaki že tri mesece niso prejeli plač. Strinjate se z mano, da je tak eh, položaj neuzdržen in zato eh, si zelo prizadevamo, da bi okrepili naše gospodarstvo. Irak velja za državo s srednje visokimi prihodki, ampak zaradi padajočih cen nafte, vojne z ISISom in številnih drugih Eh, razlogov je finančna situacija zelo zapletena. V prihodnjih mesecih bo boj proti ISIS-u najverjetneje pripeljal do še večjega števila razseljenih oseb. Danes, ko vas nagovarjam, nisem posem prepričan, ali smo kolektivno pripravljeni na e, večje številke novih priseljencev iz Ramadija, Musula ali odkudrkoli drugot. E, Vlada in ljudje v Kurdistanu so izkazali neverjetno velikodušnost, eh, ki traja že zelo dolgo. Naša vrata so odprta za begunce in razseljene osebe, vendar pa se bližamo točki preloma. Potrebujemo podporo Evropske unije in mednarodne skupnosti. Potrebujemo sredstva za delovanje OZN, pa pa tudi podporo za delovanje vlade eh, in za oživitev našega gospodarstva. Brez močne podpore mednarodne skupnosti mislim, da se ne bomo uspeli zoprstaviti tem razmeram. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Cindy. V našem odboru veliko govorimo o prizadevanjih Kurdistana, da bi zaščitil civilno prebivalstvo in da bi eh, se zaprstavil terorizmu, tako da smo vam zelo hvaležni za vaše besede. Kot rečeno, sledila bo razprava, tu pa je z nami še eh, gospod Hajt, ki je predsednik delegacije Evropskega parlamenta za Irak. Najlepša hvala predsedujoči. Rekel bi, da moram najprej izreči dobrodošljico vsem, ki ste danes prišli v Evropski parlament na ta pomemben dogodek. Slišali smo številna pričevanja o tem, kakšne so razmere v Iraku, kakšna je eh, odgovornost mednarodne skupnosti po vsem svetu, da izboljša razmere in ponudi pomoč ljudem, ki se soočajo tragedijo, ki traja že toliko let. Za začetek naj se navežem na nekatere pripombe gostov iz Kurdistana. Izpostavil bi dve točki. Glede na število notranje razseljenih oseb v Kurdistanu in glede na veliko breme, ki eh, ga te te osebe predstavljajo za javne storitve, nosimo odgovornost v Iraku in v Kurdistanu, da pomagamo eh, vladi in ljudem, ki se je zelo širokogrudno odzvala na potrebe velikega števila notranje razseljenih oseb. Drugič pa naj povem, da imamo odgovornost, Bagdad ima odgovornost, da izpolni svoje proračunske obljube kar zadeva financiranje in finančna sredstva. Mislim, da bi se, kar zadeva diplomatska vprašanja, stvari precej izboljšale, če bi vlada izpolnila svoje obljube in mislim, da je prav, da tudi to danes glasno povemo. Financiranje za humanitarne uh, ukrepe uh, pod vodstvom OZN uh, je način, ne samo po mojem mnenju, kako lahko zagotovimo ne samo ključno humanitarno pomoč, ampak lahko tudi prispevamo k stabilnosti v regiji in izboljšamo možnosti za postopek nacionalne sprave v Iraku. Mislim, da je to nekaj, kar podpiramo vsi evropejci tak rezultat bi po mojem mnenju lahko dosegli, takega mnenja je tudi moja delegacija, če bi pogosto nasprotne akterje v regiji eh, Saudsko Arabijo, Turčijo in druge pozvali naj sofinanciranju načrt OZN. Eh, in naj prispevajo k oblikovanju in izvajanju tega načrta. Na ta način mislim, da bi pomembnim regionalnim akterjem dali možnost, da bi sedeli za isto mizo v nekem neutralnem okolju in da bi skupaj z drugimi donatorji, tudi z Evropsko unijo, eh, razpravljali in se usklajevali z iraško vlado o tem, kakšne so humanitarne prioritete države. Mislim, da bi Evropska unija lahko igrala vlogo medijatorja v tem procesu. Če bi torej v tak proces vključili druge regionalne akterje, bi bilo to zelo koristno. E, mislim, da tudi iraški premije e, si prizadeva okrepiti odnose Iraka z neposrednimi in regionalnimi sosedami in regionalnimi v duhu teh prizadevanj bi bilo tako ravnanje koristno. Zato je moja vprašanje naslednje. Turčija, Iran, Saudska Arabija in druge zalivske države eh, bi lahko povabili k sodelovanju in kolikšni meri ste jih povabili k sooblikovanju tega načrta za Irak? Kakšna je višina njihovega dosedanjega finančnega prispevka, kajti gre za dokaj bogate države? ali imajo te države možnost sooblikovati sam program in sprejete ukrepe eh, v sodelovanju z iraško vlado in če ne, kakšne bi bile možnosti, da bi vzpostavili tak način sodelovanja v okviru tega načrta, ki ga poskušamo uveljaviti. Mislim, da je pomembno, da zagotovimo podporo regionalnih akterjev in držav v tem procesu to bi prispevalo k uh, boljši humanitarni pomoči, pa tudi k procesu sprave v regiji. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Gomeš. Najlepša hvala. Hvala, da ste organizirali ta dogodek, ki se osredotoča predvsem na človekoljubni odziv in ki Eh, je namenjen tudi pridobivanju pomoči strani Evropske unije za načrte in to podpiram. Moram pa reči, da je narobe, da Evropska unija gleda na Irak samo z humanitarne plati in eh, da se nam zdi, da se eh, lahko izognemo drugim odgovornostim in se osredotočimo samo na človekoljubno pomoč. To je morda dobro za naš ego in vest, ni pa to prava pot za uh, soočanje z resnimi težavami eh, v državi in tam imamo odgovornost za eh, delovanje. Naj se pa tudi sama osredotočim na človekoljubni vidik. Gospod Turk je govoril o solidarnosti ljudi v Iraku, temu sem bila tudi sama priča lani januarja, sem, oziroma letos januarja sem eh, obiskala številna taborišča po državi, govorila sem s pristojnimi in mislim, da je velikodušnost ljudi res neverjetna in eh, mislim, da večina evropejcev res ne razume, zakaj pravzaprav gre, ne razume, kakšna so prizadevanja iračanov in na kakšen način pravzaprav ščitijo našo varnost, kajti prva vojna linija v boju proti terorizmu poteka skozi Irak in mislim, da e, imamo odgovornost tako za Irak kot za Sirijo po tej plati. Če pa se osredotočim na človekoljubno plat, šokirana sem bila in nisem bila sama, več kolegov nas e, je sodelovalo. E, Eh, in pisali smo visoki predstavnici Mogherinjevi, da bi tudi po človekoljubni planti lahko ukrenili veliko več. Večina uradnih taborišč eh, nima šol, kajti iraški eh, pristojni organi enostavno nimajo dovolj zmogljivosti, da bi to zagotovili. In v teh taboriščih živi na tisoče mladih in otrok, ki ne hodijo v šolo. In, uh, s tem eh, pravzaprav olajšujemo rekrutiranje za terorizem. In res je, Evropska unija zagotavlja finančna sredstva, ne zagotavljamo pa izobraževanja in to je posledica slabega usklajevanja znotraj Evropske unije med generalnim direktoratom komisije in državami članicami. Vsi sodelujemo, nismo pa usklajeni in. To je resen problem, na katerega sem opozorila gospod Mogherinjevo in tudi gospoda Steljenidesa. Upam, da vsaj eh, med njima sedaj poteka usklajevanje na tem področju. Poleg tega smo bili šokirani tudi, da obstaja veliko neuradnih taborišč za begunce in razseljene osebe ker ni dovolj sredstev za vse. In ti ljudje se seveda pritožujejo, včasih so taborišča eno ob drugem. In eh, razmere so seveda težavne, tudi kar zadeva pokrivanje temeljnih potreb, kar zadeva čisto vodo, naprimer. Zelo me je šokiralo in razburilo tudi dejstvo, da nisem videla nobenih načrtov za reševanje ljudi, zlasti deklic in otrok, ki so bili ugrabljeni. Obstaja program, ki teče, ki ga vodi eh, ira, eh, sama država, ampak presenečena sem in eh, zanima me, ali Rdeči križ ali kdo drug lahko dejansko pomaga in se odzove. to je program, ki bi bil vreden podpore in je zelo pomemben tudi politično gledano. Tisti, ki bi se vrnili iz takega ujetništva ali po ugrabitvah, bi lahko zagotovili veliko pomembnih informacij, ki bi jih lahko uporabili v druge namene. Šokirana sem tudi, da ni programa za pomoč tem ljudem ne gre samo za eh, ranjene pešmerge in borce, ki eh, potrebujejo zdravljenje, ampak naprimer eh, deklice, ki so bile ugrabljene, ki so traumatizirane, ki potrebujejo specializirano pomoč. Grozljivo je, da Evropska unija ni predvidela programa specifično za pomoč takim osebam, ki so pogosto tudi eh, izključene iz skupnosti bolesti in eh, se ne morejo vrniti k svojim družinam. Poleg tega, še eno področje, kjer potrebujemo usklajevanje, je problem ponovne naselitve. Zelo se strinjam s tem, kar je ravno kar povedal ministr Sindi, eh, da obstaja jasna povezava med tem, kar se dogaja v Iraku in priseljevanjem v sredozemlju. Vse vsi ljudje, s katerimi smo se pogovarjali, kristijani, jazidi, so eh, rekli, da bodo prišli v Evropo, če bodo le lahko. Tu ne moremo živeti, prišli bomo k vam, so rekli. Po drugi strani pa so tu eh, ljudje, vodje teh skupnosti, ki pravijo, ne gre samo za preživetje ljudi, gre za preživetje teh starih predislamskih kultur v Iraku. Uh, Mi si ne želimo, da bi ljudje zapuščali državo, bolj pomembno je, da ljudem pomagajo, da se ponovno naselijo, ampak potem moramo pokriti njihove osnovne potrebe. Videla sem eh, šole oziroma taborišča v bližini crkv v Erbilu in celo tam so imeli težave s šolanjem. kako naj torej ti ljudje mislijo, da imajo prihodnost v Iraku, če za osnovne potrebe ni poskrbljeno? Poleg tega pa eh, smo slišali, da so nekateri programi naravno smešni, obstajajo specifični programi za kristjane. To je posem neproduktivno. To je ravno nasprotno od tega, kar so nam povedali eh, krščanski vodje. Eh, pomagajte vsem, ki pomoč potrebujejo, ampak ne izrinite jih, ne, ne pomagajte jim zapustiti države, pomagajte jim, da lahko ostanejo. E, ustvarite pogoje, da se bodo ljudje lahko vrnili na domove ali se druge zastalno naselili. In s tem prehajam na zadnjo točko. Tudi sama mislim, da Evropska unija, govorimo o Evropski uniji, ker smo mi vsi Evropska unija, ima odgovornost in bi se lahko bolje odrezala, da ne počne vsega, kar bi lahko, tudi kar zadeva politično pomoč, kar zadeva eh, pomoč iračanom, ki se budijo, kot so pešmerge. Šokirana sem bila, ko sem izvedela, da evropske države, ki sodelujejo, ki zagotavljajo tudi vojaško premo, eh, tamkajšnjim silam med seboj niso usklajene. To je naravno smešno. Uh, tisti, ki sodelujejo v usposabljanju eh, iraških sil, niso sklajeni med sabo. Ne vem, kakšne, vem, da tudi eh, v, Ira, v povezavi z američani morda usklajevanje ni najboljše, ampak med evropskimi državami ni ravno tako ne in to je neuzdržno. Kajti tu gre za prvo bojno linijo tudi z vidika naše varnosti. In Zelo se strinjam tudi z vprašanjem gospoda Hejsa v zvezi z sosedami, sosednjimi državami, ki so igrale nekatere zelo negativno vlogo in so podpihovale eh, vojno in teroristične sile v Iraku. Hvala. Gracias, senora Gomez. Hvala lepa, gospa Gomez. Tudi sam sem se uvrstil na seznam govornikov, ne kot predsedujoči temveč kot predstavnik. E, vemo, da gre za veliko katastrofo. Obsta prišlo je do kaznjivih dejanj, do grozodejstev, ampak včasih se zdi, da je zdravilo še hujše kot izvorna bolezen. Oglejte si število ljudi, ki so izgubili življenja. Leta 2006 je bila izvedena študija o smrtnosti To je pripravila Univerza John Hopkins v Baltimoru, ki je predstavila, koliko iračanov naj bi izgubilo življenje v Iraku. Zdaj naj bi številka dosegla že 1,4 milijona in še narašča. Nekatera sredstva se v Anbaru in tej provinci ne razdeljujejo. In kaj se je zgodilo, ko so se poskušali boriti proti teroristom? Teroristi so se umaknili v puščavo, se uskladili med seboj in številni so se jim še pridružili za tem. Zato mora biti naš ukrep odgovoren. Včasih pa smo samo prispevali k situaciji in nismo razrešili težav. Podobno je bilo tudi v Libiji. Ustvarili smo kaos in zdaj moramo razmisliti, kaj storiti glede tega. obstaja ogromno število notranje razseljenih v Iraku in še dodatna 2 milijona v Siriji. Rdeči križ in združeni narodi se trudijo storiti vse, kar lahko, ampak 2 milijona beguncev iz Sirije so begunci, ki jim je treba pomagati. Pomagati je treba tudi drugim. Imamo stik s sirijsko vlado. Poskušali smo razmisliti, na kakšen način bi bilo najbolje razrešiti krizo, ampak še vedno gre za nenehen boj moramo, ni nam uspelo zagotoviti mirnega okolja, kakor smo upali. Ne gre za to, da bi identificirali sovražnika in da nam to ne bi uspelo, ampak sovražnik je tako obsežen, gre za eh, ISIS in druge teroristične organizacije, ki so izjemno razširjene po celotnem mm, bližnjem vzhodu, zato bomo morali storiti vse, kar se da, da se proti njim bojujemo. Treba je izdati javen poziv za dodatno financiranje. No, dodelil sem si samo tri minute za govor, tako da bom zdaj uh, zaenkrat prenehal in dajem besedo predstavniku zdravnikov brez meja. Um, and, and very... Hvala lepa. Dobar dan. Eh, vesel sem, da sem danes z vami in lahko povem nekaj besed v imenu zdravnikov brez meja. Današnja konferenca je zares pomembna. No, večino stvari, ki smo jih želeli povedati mi, je bilo že izrečenih. Zato bom zelo na hitro poskušal povdariti naslednje. Seveda je financiranje oziroma dodatna sredstva so nujno potrebna, ampak ta so potrebna le, če bomo imeli tudi zagotovljen dostop. To je bilo že izpostavljeno. Sam pa bi še enkrat povdaril potrebo za varen dostop humanitarne pomoči. Ne gre za dostop o katerem bi se morali pogajati znova in znova. Res se je treba potruditi, vse humanitarne agencije se morajo potruditi, da dosežejo najbolj od, prebivalstvo v najbolj odročnih regijah. In to je tisto sporočilo, ki smo ga želeli podati danes, ki smo ga želeli izpostaviti. Mislim pa, da je bilo vse drugo že povedano in hvala še enkrat za priložnost, da spregovorimo na današnji konferenci. Hvala lepa. Gospod Alan Bowman, veleposlanik Kana. Uh, I'm back here. Uh, tu zadaj sem. Najlepša hvala. Za začetek bi se zahvalil vsem organizatorjem, da ste povabili tudi Kanado k sodelovanju na današnjem sestanku o Iraku. Kriza v Iraku nas zares skrbi. Smo, tudi mi pomembno prispevamo pri zagotavljanju huma, humanitarne pomoči tam in se tudi že veselimo nadaljnega sodelovanja z Evropsko unijo, Združenimi narodi in drugimi organizacijami, ki so danes tu prisotne. Danes bi še posebej izpostavil interese Kanade, da čim tesneje sodeluje z Evropsko unijo pri boju v takšni humanitarni krizi. Naše odnose nameravamo še poglobiti in še tesneje sodelovati. Kanado skrbi humanitarna kriza v Iraku in njeni učinki na milijone ljudi v Iraku. Strogo obsojamo ciljne ukrepe proti civilistom in manjšinam in obsojamo vojne zločine ter zločine proti človeštvu v tej državi. Pozivamo vse, da se spoštuje mednarodno humanitarno pravo vse strani v konfliktu. Zahtevamo tudi varen in nemoten prehod civilistov v območja, kjer vojna ne divja in eh, v območja, ki jih nadzira vlada. Enako kot je izpostavil že predstavnik zdravnikov brez meja. Kanadska vlada je zavezana temu, da nudi pomoč za preživetje tistim, na katere kriza v Iraku najmočneje vpliva. 107 milijonov dolarjev je Kanada že prispevala v obliki eh, humanitarne pomoči humanitarnim partnerjem v Iraku, ki se odzivajo na krizo. 80 milijonov dolarjev smo prispevali letos, 40 milijonov eh, posebej za hitre ukrepe v Iraku, ki so se začeli izvajati leta 2015. Kanada je zavezana temu, da se odzovemo na dolgoročne potrebe v Iraku do, še dodatnih 23 milijonov smo eh, namenili nadaljnim programem razvojne pomoči za krepitev skupnosti in vladnih ustanov v Iraku. S tem poskušamo odgovoriti na potrebe prebivalstva in jih še okrepiti v prihodnje. Eh, Kanada pomaga tudi zagotavljanjem hrane, pitne vode, varnega izobraževanja, pomoči prizadetim otrokom zdravstv, v obliki zdravstvenih storitev in tako naprej. Prav tako se osredotočamo na spolno nasilje in nasilje glede na spola. Tiste glavne prioritete, ki so že bile opredeljene, danes še niso prejele podpore donatorjev ki bi jo lahko pričakovali v takšni krizi. Zato pozdravljamo začetek novega humanitarnega načrta za Irak in upamo, da bomo s tem lahko pomagali humanitarnim organizacijam v Iraku pridobiti tista sredstva, ki jih potrebujejo za humanitarno pomoč prizadetim Iračanom. Kot sem že povedal, na začetku svojega govora smo se mi že odzvali in s tem bomo tudi nadaljevali v prihodnje. Imam pa eno vprašanje, saj ne bi bila to zdaj uh, razprava oziroma krok vprašanj in odgovorov. Zanima me, kako bo načrt za humanitarni odziv usklajen z načrtom strateškega odziva, kako se bodo ti koški sestavljanke, eh, kako bodo se upadli in kako bomo najučinkoviteje lahko zagotavljali pomoč. Hvala. Najlepša hvala. Kelly Clemens, ki je asistentka sekretarja Urada za prebivalstvo. Hvala lepa, tule sem, na sredini, v rumenem. Najlepša hvala Evropski uniji in Združenim narodom za organizacijo tega pomembnega sestanka, na katerem se sredotočamo na Irak in njegove potrebe. Eh, ZDA so močan podpornik pomoči in veseli smo, da sta iraška vlada in vlada v Kurdistanu močna zaveznika in partnerja in obe zagotavljata pomoč prizadetim iračanom. Že od začetka so ZDA bistveno prispevale eh, k humanitarnim organizacijam. Več kot 407 milijonov dolarjev smo namenili v obliki humanitarne pomoči. Uh, notranje razseljenim Iračanom še 208 nadaljnih milijonov od začetka letošnjega leta. Veliko smo že govorili o pomankanju finančnih sredstev. Ogromne potrebe še vedno bistveno presegajo zmogljivosti humanitarne pomoči. Lise Grande je dejala, da je čas za ukrepanje ta trenutek. Zato tudi mi pozivamo k nujnemu ukrepanju. Saj se soočamo s skoraj tremi milijoni notranje razseljenih ljudi v Iraku. Mednarodna skupnost mora ta prispevati takoj in treba je ustrezno podpreti tudi mehanizem hitrega odzivanja, ki ga je sostavil Eko, vendar pa bodo tudi ta sredstva trpela oziroma jih bo zelo malo, če ne bomo prispevali še več. Pozdravljamo tudi razdelitev na sklope humanitarnega sistema, s katerimi naj bi se bolje pripravil načrt humanitarnega odziva, kar je bilo predstavljeno danes do povdne. Zahvaljujem se vsem, ki ste neumorno delali ter s tem zagotavljali pomoč notranje razseljenim iračanom in drugim, ki jih je konflikt prizadel zaradi brut, procesa brutalne prioritizacije, ki je potreben je regionalno usklajevanje ključnega pomena, pomembnejše kot kadarkoli prej. Pozdravljamo pristop v Iraku, eh, vendar pa opažamo potrebe tudi v osrednjem in južnem Iraku. Veseli smo tudi, da je vključena strategija izhoda in da se zajamejo tudi obveznosti iraške vlade. Naj se navežem na besede drugih govorcev danes. Dostop do notranje razseljenih oseb je bistvenega pomena. Pri varnostnih izzivih moramo nekako uskladiti varnostna vprašanja in humanitarna načela. To je nujnega pomena. Če želimo zagotoviti varno prihodnost notranje razseljenih oseb, ko se še vedno nadaljujejo boji. Drugače begunci ne bodo več imeli kam pobegniti ne glede na etnično ali versko pripadnost, je ključnega pomena, da se notranje razseljeni lahko varno vrnejo na svoje domove. Še enkrat najlepša hvala za to priložnost, da smo danes lahko na tem sestanku. Hvala. Hvala lepa. Eh, mislim, da so želeli spregovoriti še nekateri drugi, vendar pa moramo dati na voljo tudi nekaj časa uh, govorcem, da se odzovejo na vprašanje. 10 do 15 minut časa imate na voljo, panelisti želi kdo biti prvi, se odzvati na vprašanja, ki so bila postavljena, izvolite. Hvala lepa. Želel bi se odzvati na nekaj vprašanj, ki so bila postavljena predvsem uh, gospod podpredsednik in gospa Gomez. Sta zastavila nekaj vprašanj. Ja. Pomembno je ohraniti v mislih, kako je bil ta načrt humanitarnega odziva sestavljen. Koordinirali smo se z agencijami Združenih narodov, nevladnimi organizacijami in drugimi, temveč na humanitarnih načelih. Naš glavni cilj je, da ne vključimo samo posameznih držav iz te regije, da se odzovejo na hude potrebe ljudi ki jih je kriza prizadela. Vse to mora temeljiti na jasnih humanitarnih načeljih ter zagotoviti, da se ta ohranjajo, če želimo zagotoviti ustrezen humanitarni odziv. Omenili ste Turčijo, rad bi se navezal na to. 1,7 milijona sirskih beguncev je trenutno v Turčiji. Zadnje Eh, zadnje številke kažejo, da je treba sem prišteti še 92 tisoč iračanov, afganistancev in drugih eh, beguncev. Turški parlament je pravzaprav kljub dejstvu, da je v to državo prispelo toliko beguncev, sprejel zakon o azilu, kjer so vladne institucije prevzele številne Eh, obveznosti, ki so bile prej na plečih drugih. Zato je treba upoštevati ta bistven prispevek Turčije, ki ga je ta država zagotovila v zadnjih nekaj letih, ko gre za begunce. Zares so zagotovili obsežna sredstva mm, za pomoč beguncem. Če tega ne bi bilo, bi še veliko več ljudi prispelo v Evropsko unijo. Kar se tiče spolnega nasilja, ki ga je omenjala gospa Gomez, Načrt za humanitarni odziv vključuje zelo močno komponento namenjeno prav temu vprašanju. Veliko dejavnosti že poteka, izvajajo jih številni akteri. In jasno je, da, smo pri tem, da se pri tem usklajujemo z vlado v Kurdistanu, da se natančno odzovemo na dejanske potrebe, posebej žensk in deklet, ki so utrpele številna grozodejstva. Kar se tiče ponovne naselitve, to je tudi zelo pomembna točka in morda samo uh, moja lastna pripomba v zvezi s tem. Približno 80 tisoč uh, ljudi je bilo vključenih v program ponovne naselitve oziroma naselitve v državah Evropske unije. Uh, je prispelo približno 8500 ljudi v okviru tega programa. Zato je zares nujno, da se kvote Evropske unije za sprejem takšnih beguncev bistveno povečajo. Komisija je pripravila pomemben predlog, ki ga podpiramo. 20 tisoč eh, ljudi naj bi prispelo Evropsko unijo v okviru tega programa naselitve, ampak še veliko večje zmogljivosti bomo potrebovali tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Nausworthy. Hvala lepa. No, kar se tiče pripombe o šoli v Iraku, Siriji, Južnemu Sudanu in številnih drugih mestih po svetu, tvegamo, da bo celotna generacija bila prepričanja, da je edini odgovor nasilje v svetovnem programu za prehrano počnemo naslednje. Ko imamo na voljo dovolj finančnih sredstev, sodelujemo z lokalnimi oblastmi in skupnostmi ter izvajamo programe prehrane v šolah za dečke in deklice. Saj so ti programi izjemno pomembni in otroci se morajo naučiti, da obstaja drugačna pot. V Iraku, Siriji, v Južnem Sudanu in drugih prizadetih regijah na svetu je treba zagotoviti varno oskrbo s hrano, tesno pa sodelujemo tudi z drugimi agencijami. Poskušamo biti čim bolj povezani z UNICEF-om in drugimi ter tako zagotoviti, da ne bomo na koncu priča izgubljeni generaciji. Zato se strinjam z vašo pripombo, kako pomembno je to delo. In kljub temu, da se kriza razvija, se še vedno sredotočamo na to vprašanje, kako pomembno je zagotavljanje hrane otrokom v šolah. Kar pa se tiče Turčije, po naših izkušnjah Turška, je turška vlada zares radodarna, ko se odziva na problematiko zagotavljanja varne oskrbe s hrano. Hvala. Hvala lepa, gospod Eglund. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podali ste številne pomembne pripombe in vesel sem, da vas je toliko priznalo pomen tega, da se zauzemamo za politično rešitev. Evropa lahko pomaga zagotoviti osnovo za takšno rešitev. Dialog z mednarodnimi silami nas lahko združi lahko nas združi in, ne, uh, in s tem bomo odpravili to, da si bomo v Iraku nasprotovali, da bomo sovražniki. Mislim pa, da smo zdaj priča učinku domin. Slabe stvari povzročajo nove slabe stvari. Ljudje so znova in znova notranje veseljeni, odrinjeni na rob, ti stabilni dejavniki, ki obstajajo, so ogroženi, ekstremizem cveti in vsi izgubljajo upanje. V naslednjih nekaj mesecih eh, naše, bomo naše morebitno neukrepanje lahko obžalovali in to obžalovanje se lahko vleče skozi desetletja. Če vse skupaj postane neobvladljivo, bodo posledice izjemno hude. Kot je rekla predstavnica ZDA, mehanizem hitrega ukrepanja, v katerega smo vključene tudi nevladne organizacije, je mehanizem, ki mu zmanjkuje denarja in to je znak, kako nujne so zares razmere ter kako uh, se lahko znajdemo v situaciji, ko ljudem ne bomo mogli več pomagati in kako bodo vsi, na to bodo vsi izgubili upanje in situacija bo zares brezupna. Če vprašate notranje razseljene, ko gre za šole, boste presenečeni, saj pogosto rečejo, kako pomembno je, da otroci obiskujejo šole, da ne bo na koncu celotna, celotna generacija izgubljena. No, situacija še ni brezupna, v Iraku še je upanje in gotovo še vedno lahko gremo naproti boljšim dnem. Gospod Jusef, hvala lepa. No, ne želim ponavljati odgovorov, ki smo jih pravkar slišali v celoti, se strinjam z njimi. Kar se tiče vprašanj z načrtom, načrtom humanitarnega odziva, naj se navežem na pripombe, ki sem jih že podal v svojem govoru. Konflikti v Iraku trajajo že dolgo časa, ne gre za nekaj, kar se je začelo le pred nekaj meseci. Vlada v Kurdistanu in iraška vlada trpita že kar nekaj časa. danes mednarodne organizacije le nekako lepijo obliž na rane, ki so odprte že več let. Zato želim še enkrat povdariti, eh, kako dolgotrajen je konflikt v Iraku. Eh, to traja že odkar so se začele težave v governoratu Anbar. Zato ne smemo omejeno gledati le na to vrstne konflikte, ampak se zavedati tega, da bo to imelo učinke tudi za prihodnost, tako kot se to dogaja že kar nekaj časa v Iraku. Hvala lepa, gospa Kang, ki je namestnica generalnega sekretarja za humanitarne zadeve in nujno pomoč. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala vsem govorcem na predsedniškem odru in hvala tudi vsem iz publike za dobro vprašanje. Veleposlanik Kanade je spraševal, kako je to povezano z načrtom strateškega odziva, ki se je začel pred dvema letoma. Gre za malce drugačen pristop, situacija se je bistveno poslabšala in to je načrt, ki so ga pripravile enote na terenu. Gre za minimalističen pristop in zajema le tisto, kar zares nujno potrebujemo. Po šestih mesecih, ki jih pokriva ta načrt, eh, bomo pripravili nov načrt za odziv izrednih razmerah. Najlepša hvala še enkrat vsem Evropskemu parlamentu, da ste nas združili na današnjem sestanku ter zagotovili prostor, v katerem se lahko pogovorimo o situaciji v Iraku. Tu je bilo zares nujno potrebno, takšno pozornost nujno potrebujemo, moramo izkazati solidarnost Iračanom v tem trenutku. Vsi ste lahko prisluhnili, kako Iračani trpijo. Hvala še enkrat Lise Grant za podrobno predstavitev, ki je natančno opisala, kakšne so okoliščine, s katerimi mehanizmi lahko dosežejo tiste ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da ste večkrat omenili številni mehanizem hitrega odzivanja, ki je zares pomemben. Načrt za humanitarni odziv je, po moje, eden najbolje pripravljenih načrtov v zadnjem času. Lise je izjemno kratko in jedrnato predstavila ta načrt, ki dobro izpostavlja današnje potrebe. Gre za načrt, ki spoštuje minimalne standarde, ki so zapisane v mednarodnem pravnu ter osnovne človekove pravice, vendar pa se to nenehno krši. In to je tisti izziv na področju zaščite, s katerim se soočamo. Zato je tisto poglavje o zaščiti v novem načrtu humanitarnega odziva tako bistveno. Vsi pravimo, da se bo situacija še poslabšala, vendar pa imamo obveznost pomagati tistim, ki še imajo upanje. Kot je nekdo izmed govorcev rekel, upanje, da jim bo vseeno kdo prišel pomagati. Treba je pomagati tistim, ki ohranjajo upanje, kljub obetom, da se bo situacija v prihodnih nekaj mesecih še poslabšala. Pozivamo predvsem politične akterje in akterje, ki zagotavljajo varnost, da pomagajo in se usmerijo na to, da se bo konflikt končal. Prosimo, pomagajte nam, pomagajte prebivalcem Iraka, ki pomoč nujno potrebuje. Hvala vsem za izraženo podporo. Še enkrat hvala Evropskemu parlamentu in EKU, da sta ta dogodek soorganizirala. Mislim, da nas današnja razprava lahko opogumi in današnje sporočilo solidarnosti bomo zagotovo posredovali tudi iraškemu ljudstvu. Najlepša hvala. Muchas gracias y para cerrar con broche de oro. Najlepša hvala. In v zaključek dajem še enkrat besedo komisarju gospodu Stiljanidisu. Many thanks to assistant. Najlepša hvala. Hvala lepa uh, namestnici generalnega sekretarja, gospe Kani in vsem drugim gostom. Podali ste nam obsežen pregled eh, humanitarnih izzivov v Iraku. Predstavili ste ključne elemente, ki so nujno potrebni za močnejši humanitarni odziv. Vključitev mednarodne skupnosti kot celote je pri tem izjemno pomembna. Kot je dejala Lice Grande, Potrebujemo nov humanitarni načrt za Irak, ki bo zagotovil nujno pomoč do konca leta. Anthony Lake je govoril o trpljenju otrok. Iraška vlada in regionalna vlada Kurdistana se srečujeta z izjemno velikim izzivom. nadaljevati morata z svojimi napori in še naprej morata zagotavljati humanitarno pomoč. Ta v nobenem trenutku ne sme biti prekinjena. Zagotavljati morata temeljne storitve za prizadeto prebivalstvo, ne glede na vero izpoved, ne glede na identiteto in ne glede na pripadnost skupnosti. Mednarodna skupnost ne more zapustiti žrtev iraškega konflikta. Vendar pa se moramo odzvati sedaj, v tem trenutku in ne jutri. Kot sem dejal v svojem uvodu, moramo zagotoviti varen in brezpogojen humanitarni dostop. To je kritičnega pomena. Zagotoviti moramo dostavo pomoči in storiti moramo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo tiste, ki našo pomoč potrebujejo. In sicer brez vsakršne diskriminacije. Pomoč moramo zagotavljati glede na potrebe vse strani udeležene v ta konflikt morajo izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in skladu z mednarodnim pravom na področju človekovih pravic. Spoštovati in zaščititi moramo vse civiliste. Odgovor na humanitarne potrebe je naša moralna obveza, kot ste številni dejali. Poleg tega pa je tudi predpogoj za zagotovitev varnosti in stabilnosti ne le za celotno državo, ampak tudi za celotno regijo. Mogoče celo za v svet. Če ne bomo odgovorili na te humanitarne potrebe, lahko poskrbimo za plodna tla za nadaljni konflikt. Civilisti bodo potem postali plen terorističnih organizacij, kot je ISIS začer, začarani kruk nasilja se bo nadaljeval. Dragi prijatelji, evropska solidarnost z Irakom je otipljiva. To je sporočilo, ki ga bom podal tudi na svoji misiji v Iraku in seveda na terenu. Evropska finančna podpora je konkreten izraz naše zaveze. Evropska komisija in države Evropske unije so bile v lanskem letu eh, med največjimi donatoricami v Iraku na drugem mestu. 28 milijonov evrov smo že namenili letos. Zaostrovanje spopadov pa pomeni še nadaljen pritisk na omejena humanitarna sredstva. To je dejstvo. Odgovor na to je Evropska unija pozvala svoje partnerice, da zagotovijo zagotavljanje temeljne pomoči. Tukaj govorim o sanitarni varnosti in o živilih čeprav posebej na tistih območjih, eh, kjer eh, begunci oziroma notranje razseljene osebe živijo v najhujših pogojih. Ponosen sem, da sem danes napovedal dodatnih 25 milijonov evrov sredstev eh, za Irak. To je znesek, ki ga lahko predlagam sedaj. Ampak bodite prepričani, Naše zaveze so dolgoročne. V Iraku bomo ostali, dokler bodo tam obstajale potrebe. Evropska unija bo še naprej na čelu odziva na situacijo v Iraku. Ne le finančno, ampak tudi z zagovarjanjem mednarodnega humanitarnega prava z zagovarjanjem iskanja demokratičnih rešitev. Ampak skleniti moramo vrste, sodelovati moramo. Potrebujemo kolektivno podporo, kajti tudi ta odgovornost je kolektivna odgovornost. In takšen mora biti tudi naš odziv. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za resnične spremembe. Najlepša hvala. Muchas gracias, comisario. Quiero dar las gracias a todos los. Najlepša hvala, gospod komisar, hvala lepa tudi vsem udeležencem sala, hvala vsem tistim, ki ste sodelovali v razpravi. Ta seja bo, upam, da vodila k temu, da bomo vsi prevzeli to kolektivno odgovornost in da bomo nadaljevali z vsemi prizadevanji za Irak. Upam, da bomo še naprej pomagali vsem organizacijam, ki tam delujejo. 15. 16. junija imamo sejo odbora. Eh, deve, 11. Eh, junija pa se bo sestal eh, AFET v Strasburgu. Hvala lepa, s tem je se zaključeno.